Kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. Začeti bomo morali, kajti sploh še začeli nismo, pa že se ostajamo. Prosim, da se usedete na svoje mesto, začeli bomo s sestankom. Najprej vse lepo pozdravljam ponovno v parlamentu v novem letu. Upam, da ste vsi imeli lepe počitnice in da ste pripravljeni za leto 2011 predlagam, da kar začnemo, kajti imamo dolg dnevni red in malo časa. In eh, svarim vas, da bom leta 2011 še bolj stroga, kot sem bila leta 2010. Nakratko. Prosim vas, da podprete priporočilo koordinatorjev, da imenujemo naslednje poročevalce gospod eh, Van van der Kamp, eh, ki bo poročal o enotnem trgu za evropejce, gospod Keller bo nadomestila gospod Flötre in bo poročala o priseljenskih tokov zaradi nestabilnosti. Eh, če nihče nam ugovarja, potem so ti predlogi sprejeti. Prav tako vas obveščam, da je Da, bo sestanek koordinatorjev, ki bo potekal jutri. Razpravljal tudi o tem, kako naj naš odbor obravnava medijski zakon oziroma zakon glede medijev, ki je bil obravnavan na mačarskem. Predlagano je bilo, da bi v Štrasburu naslednji ponedeljek organizirali poseben sestanek odbora Libe kjer bi obravnavali to temo. Če bodo koordinatorji to potrdili, boste nemudoma obveščeni o tem. Naj vam povem, da smo dodali dodaten sestanek 28. februarja v torek ob 3. popovdne do pol sedmih zvečer. Kar se tiče zapisnikov, dveh preteklih sej odbora Libe. No, pravzaprav gre za tri seje. 4. marec, 23. in 24. juni in pa 2. september lanskega leta. Ali ima kdo kakšno pripombo k tem zapisnikom? Ne. Dobro. Potem so ti zapisniki sprejeti. Eh, sedaj pa lahko začnemo z četrto točko na dnevnem redu, spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija. Gre za razveljevitev ukvirnega sklepa iz leta 2004. Preden dam besedo poročevalki gospe Angelili. Vaš želim spomniti, da je bil rok preložen za 20. januar ob 12. Orientacijsko glasovanje pa bo potekalo 3. februarja. Brez nadaljnega dajem besedo gospe Angelili. Hvala lepa, gospa predsednica. Na kratko bom predstavila osnutek svojega poročila. Gre za predlog ki sem ga poskušala izdelati upoštevaje vse eh, sugestije kolegov, ki so bili poročevalci v senci, s katerimi sem se srečala več kot enkrat. Ta predlog se sklicuje na eh, konvencijo Sveta Evrope kot referenčno točko in kljub tej eh, konvenciji, ki je niso vse države članice, eh, ratificirali, smo vseeno želeli to ohraniti kot referenčno točko. In seveda eh, cilj je posodobiti zakonodajo rano na bo, pri boju eh, proti eh, spolnemu izo, izkoriščanju in zlorabi otrok upoštevaje tehnološke razvoje, ki ga dan danes imamo. Glavni cilji so torej v prvi vrsti uh, izvesti, začeti izvajati um, sistem um, kazni, ki bodo bolj enaki enake, enakopravne in učinkovite. Eh, upoštevati je treba nove vrste prekrškov, kot je naprimer grooming in eh, seveda začeti eh, upoštevati in izvajati vse oblike prevencije, tako da bi se preprečili, da bi otroci in mladoletniki bili žrtov zlorab in izkoriščanja. Zelo smo delali na pomoči žrtvam pred med in po zlorabah oziroma procesih, ki se lahko začnejo, zato da bi se izognili tako imenovanem dvojnemu kriminaliziranju. In uh, imamo seveda tudi mnoge oteževalne okoliščine, uh, to pa so, naprimer, ko pride do nasilja v družini ali pa ko nasilje izvede drž, eh, oseba, ki izkorišča svojo um, avtoriteto ali uh, položaj do samega uh, mladoletnika. In obstajajo seveda uh, posebne določbe, ko gre za invalidne žrtve. Uh, Kar pa se tiče eh, razširjanja eh, po elektronski poti, po internetu, ehm, otroške pornografije, tukaj eh, želimo uporabiti vsa sredstva, da bi te vsebine ehm, odpravili in jih zatrli že pri samem veru. Tako imenovano blokiranje je lahko dodaten in koristen inštrument, ki se uporablja zlasti v primerih, ko vsebine ni mogoče takoj zatreti na, ali pri veru. Torej, bistvo je, da že pri viru poskušamo preprečiti vse nezakonite ali eh, kaznive vsebine. Tukaj se bom eh, ustavila. Cilj je torej, kot ste rekli sama, gospa predsednica, eh, da zaključimo to delo pravočasno. Delali smo v sinergiji z komisijo in svetom zato, da bi dobili eh, besedilo, ki uživa čim večjo skupno podporo. Dobro, hvala tudi za to, da ste bili kratki. Osem vas je zaprosilo za besedo, tako da bom najprej vsakemu dala na razpolago dve minuti časa za govor. Sedaj imam že enajst prošen za mm, govor. Ali želi eh, še kdo govoriti? Mislim, da ste zaprosili za besedo vsi prisotni. Torej, vsak dobi strogo dve minuti. Začeli bomo s gospod Štrifler. Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim gospe Angelili za njeno odlično delo. Strinjam se s tem, ko pravi, da moramo priti do nekega pravnega sistema, ki bo na voljo žrtvam spolnih zlorab. In prepogosto se dogajajo te stvari v družinskem krogu, pogosto se o tem potem ne govori, in zato ne razumemo dobro, kako daleč sežejo posledice takih dejanj. Treba je tu ustrezno oblikovati zadeve, da bodo primerne tako za strokovnjake kot za žrtve. Podarila bi, da kar se tiče groominga, eh, da je to zelo pomembno, da se je to tudi vključilo, da je to zelo pozitivno. Hkrati pa moramo nadaljevati tudi uh, z informiranjem mladoletnikov in staršev o nevarnostih, na, ki na nje prežijo na internetu in jim na nek način ucepiti nek refleks, ki jim bo lahko pomagal, da se rešijo takšnih dejanj. Torej, tu moramo ustrezno se uh, uh, nasloviti tako na otroke kot na starše. Hvala. Hvala, naslednja gospa Sipel. Ja, herzlichen. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalki kaj ti dejansko daje veliko težo področju preprečevanja in omenja zlorabe v družinskem okolju, omenja tudi pomoč žrtvam. In uh, tukaj govorim tudi o pomoči za odrasle, ki so bili žrtve zlorabe. Vse to se mi zdijo pozitivne spremembe, uh, ki bodo vnešene v to direktivo. Želela pa bi postaviti vprašanja v zvezi z naslednjimi točkami. Najprej v povezavi z zvišanjem kazni, tudi ko gre za primerjavo z predlogom komisije. Torej, zanima me, zakaj eh, je prišlo do te spremembe, potem tudi omejitev pri predlogu spremembe 28. Komisija je predlagala, da bi storilci kaznjivih dejanj bili izključeni vseh dejavnosti, kjer bi lahko imeli neposreden stik z otroki. V predlogu spremembe sedaj zapisano, da to velja samo za professional activities. To se mi zdi neka omejitev. Zanima me, kaj je pročevalka mislila z takšno omejitvijo. Potem imamo tudi nov odstave, govorimo o predlogu spremembe 36, kjer je še enkrat pojasnjeno to, da se zaslišanje otrok po možnosti oziroma kjer je to možno izvede tako, da um, storilec kaznivega dejanja ni prisoten, v kakšnih primerjih pa bi bil otrok izprašan v, pristo, v prisotnosti uh, storilca kaznivega dejanja. Tudi to me zanima. Potem tudi člen 21 in pa uvodne izjave. E, tukaj gre za dva ukrepa, od katerih pa nobene ni obvezujoč in zanima me, če bi se dalo tudi to spremeniti. Hvala, resnično prosim vse, da se držijo svojega časa za govor. Nočem biti nočem biti eh, tista ta zlobna, ampak eh, res imam malo časa. Gospod Albreht je naslednji. Hvala, predsedujoča. Torej, jasni smo bili, veliko točk je, kjer predlog ni popoln, nekateri ti predlogi bodo še omenjeni, sam pa se bom osredotočil na naslednjo točko. Gre za razpravo o blokadi dostopa do določenih spletnih strani. Mislim, da bi tukaj morali iti korak dlje. Ni dovolj, da rečemo, da je to prepuščeno državam članicam. Če imamo določbo, kot je, države članice se lahko odločijo za ukrepe, s katerimi bi blokirale določene spletne strani. Moramo povedati, da lahko moramo torej določiti, ali želimo jasen okvir tukaj ali ne. Želim si bolj jasnega stališča strani parlamenta. Ne želimo blokiranja teh eh, internetnih strani, želimo, da se takšne spletne strani sploh izbriše. Torej, zdi se mi, da tukaj vsi argumenti še niso jasni. Naj spomnim na to, da trenutno nimamo nobenih dokazov za to, da je prišlo do izbrisa tovrstnih spletnih strani. In prav tako ne vemo nič o tem, ali se bo sprejelo ukrepe proti državam, ki ne želijo sodelovati pri postopku izbrisa. Torej, mi ne želimo blokad uh, internetnih strani, ne želimo, da bi to bilo zapisano v direktivi. Če še že govori o tem, pa to mm, ne sme biti urejeno z nekim zunanje sodnim neformalnim pristopom. To mora biti mm, pravna odločitev. In še zadnji stavek. Pravna določila obstajajo. In če se ne bomo odločili za pravne eh, določbe, ko gre za blokiranje internetnih strani, potem to ne bo v skladu z evropskim pravom. A... Kolegi, še enkrat, časa imamo do 16. ure in 30 minut. Do 15. ure in 45 minut, oprostite. Naslednja je gospa Vikštrom. Hvala, zahvaljujem se poročevalki za dobro sodelovanje in za dobro poročilo. Ampak eh, strinjam se s tem, kar je gospod Albrecht povedal. Ko se borimo proti zlorabam otrok, se moramo najprej vprašati, kaj se dogaja v resničnem svetu. Moramo spodbujati ljudi k temu, da poročajo o možnih eh, sumljivih pojavih, o pojavih zlorabe otrok. Eh, kljub temu pa mislim, da ne smemo zahtevati blokiranja internetnih strani. Sem za takšno obeseditev, da bi zahtevali izbris takšnih spletnih strani eh, in da se potem doda, da je blokada možna kot dodatno orodje, ko izbris ni možen. Eh, če gre za spletne strani, katerih strežniki so v ZDA ali pa v državah članicah, bi moralo biti vedno možno izbrisati um, te spletne strani. Tukaj govorim o spletnih stranih um, tako imenovanih phishing sites, ki napaljujejo k zlorabam otrok. To je grozen zločin in to je potrebno na vsak način uh, kaznovati. Prav tako moramo biti previdni, ko izbiramo stavke. Številne države članice že imajo določene kazni na, v njihovem pravu, v njihovem nacionalnem pravu že veljajo določene kazni eh, kazni za storilce kaznivih dejanj. Včasih so to bolni ljudje, ki potrebujejo zdravljanje, ne pa zaporov. To, to moramo upoštevati. Potem eh, je poročevalka predlagala tudi to, da vsak ki je bil obtožen zlorabe otrok, ne bi smel več eh, se udeleževati v dejavnostih, v katerih ima eh, stike z otroki. Ampak to se mi zdi preširoko, za, torej, to se mi zdi preširoko zajeto. Eh, tukaj bi morali te dejavnosti jasno določiti. Hvala lepa, gospa Enz, potem pa gospod Trianta Filidis. Hvala, zahvaljujem se tudi poročevalki. vprašanje preprečevanja mi je v poročilu zelo všeč. Preprečevanju se pripisuje tukaj velik pomen, tudi pomoči žrtvam in vse to se mi zdi dobro. Drugič pa podobno vprašanje, kakor ga je zastavila gospa eh, Sipel. Zakaj so bile zvišane kazni za eno leto? Ali je to neka eh, poljubna odločitev oziroma ali obstaja razlog za to. In pa potem blokade spletnih strani. Mislim, da bi se tukaj morali jasno izraziti za to, da nam je ljubši izbris spletnih strani. Če si ogledamo mnenje, se mi zdi, da so tukaj eh, da je tukaj ubeseditev nekoliko medla um, moramo govoriti, oziroma tako kot je to zapisano sedaj, bi lahko služilo tudi kot opozorilo storilcem kaznjivih uh, eh, dejanj. Zato mislim, da bi morali vse skupaj na drugačen način obesediti. In pa prosim poročevalko tudi to, da upošteva nevladne organizacije, to, kar so povedale žrtve, ki so bili. Um, torej žrtve, ki so razpravljali z evropskim poslanci in tako naprej. Vse to je potrebno še izboljšati. Sedaj pa gospod Trianta Filidis. Zahvaljujem se gospe Angelili, da je tako hitro pripravila poročilo. Eh, opravila je dobro nalogo, upeljala je preprečevalne ukrepe, ki jih v predlogu komisije ni bilo, ampak mislim, da bi morali narediti še več, eh, ko gre za kriminalizacijo storilcev kaznjivih dejanj. Preprečevalni ukrepi so prej šipki in eh, se pojavljajo samo v uvodnih, eh, v uvodnih navedbah. Prav tako je žrtev preveč povezana z sodnimi postopki. Zato bi to poročilo moralo upoštevati posebne okoliščine eh, tega, da tukaj gre za otroke. In pa še zadnje vprašanje blokiranja ali pa izbrisa spletnih strani. Naša politična skupina se seveda strinja s tem, kar so povedali številni kolegi, torej zauzemamo se prej za izbris kot za blokado. Gospa Hirš hvala, gospa predsedujoča, kot eh, pročevalka v senci za skupino Alde iz odbora Kult. Eh, me veseli, da sedaj o tej zadevi razpravljamo tudi v odboru Libe. Čestitam pročevalki za preprečevalne ukrepe. Tukaj je veliko prispeval tudi odbor za kulturo in pomembno se mi zdi, da se tukaj posvetimo tudi osveščanju, izobraževanju Eh, potem eh, zvišanje kazni. Morali bi se vprašati, ali je to smiselno. Ali je smiselno razbiti sistematiko posameznih nacionalnih eh, držav? Lahko bi uničili sorazmernost z drugimi kaznivimi dejanji. In pa potem člen 21, gre za vprašanje izbrisa ali blokade internetnih strani. V odboru Kult smo našli dobro obeseditev za 21. člen 21 ki jasno govori o tem, da mora biti izbris naša prva prioriteta in da je potrebno vse narediti za to, da se takšne strani izbriše. Tukaj gre predvsem za vprašanje zaščite žrtev. Če si vse skupaj ogledamo iz perspektive žrtev, je edino, kar lahko naredimo za te žrtve, to, da te slike resnično popolnoma izginejo, tako da jih ni možno več nikjer najti morali bi se obvezati k temu, da takšne strani najprej izbrišemo, če pa to ne gre, pa razmislimo tudi o blokadi. Seveda pa to mora potekati pod določenimi pogoji in pa za sodno odločitvijo. Tudi to je bistvena točka. Torej, ja, najprej se zauzemam za izbris, šele na to blokado. Um, in uh, vsega, kar se ne smemo tukaj pustiti, ustrahovati. Um, glede, glede marsikatere teme se strinjamo z ZDA in mora bi tukaj tudi določiti določeno stopnjo uskladitve. Hvala lepa za dobro poročilo podpiram predloge poročevalke. Potrebno je zaključiti razprave o tej, o tej direktivi, kar se da hitro. Najboljši preprečevalni ukrep bi bilo sprejetje te direktive. Želim povdariti, da nimamo dovolj statističnih podatkov o državah članicah, ko gre za vprašanje zlorab otrok in ko gre za pornografske gradiva, ki uh, vsebujejo uh, slike otrok. Zlasti, ko govorimo o primerjih, ki se zgodijo znotraj družine, uh, moramo temu posvetiti več pozornosti. Moramo tudi povdariti potrebo po izobraženih uh, psihologih, uh, socialnih delavcih, ki bi lahko pomagali žrtvam. Potrebno se je v državah članicah osredotočiti na usposabljanje takšnih strokovnjakov, ki bodo znali ravnati z žrtvami. Sedaj pa 21. člen. Tudi sama se zauzemam za izbris to vrstnih vsebin um, in se strinjam s povedanim. <laughs> Najlepše hvala. Gospa Boskurt in potem gospod Mölder. Hvala, predsednik. Um, Najlepša hvala, gospa predsednica, dve zadevi. Kot prvo vprašanje, rada bi čestitala za zelo dobro upravljeno delo poročevalki. Imam pa vprašanje, kdaj poteče, kdaj je zastaralni rok za um, prekrške, kajti mnogo krat uh, se žrtve oglasijo kot žrtve no, dolgo časa potem, ko je že prišlo po, do eh, prekrška in zato je treba določiti, kaj je zastaralni rok. Po drugi strani pa je zelo važno, da zagotovimo, da zlorabe otrok ne morejo, um, so tiste, ki morajo prečiti nadaljne delo z otroke storilcem. In kako uh, bomo to vključili v samo besedilo, to je še stvar razprave. Najlepše hvala, gospod Milder. Potem pa še a, eh, gospod Fors, gospod Milder. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi uh, gospe Anželeli čestitev. Uh, in tako kot gospa Boskort imam podobne pripombe, ker prihajajo iz iste države. Torej, uh, Če želite delati pri nas um, z otroki, potem morate imeti uh, čisto policijsko kartoteko. Imate, če ste kar koli naredili na robi, če ste naredili prekršek, potem ne morete delati z otroki. V drugih evropskih državah pa temu ni tako. Torej, sistem bi moral biti v vsej Evropi enak tako da lahko si potem tudi izmenjujemo informacije na eh, področju eh, kazenskih sodb in podobno. Ne moremo eh, dovoliti, da bi z otroki delali tisti, ki so obtoženi kakorkoli dejanj v povezavi z otroško pornografijo ali kaj takega. Dobro, hvala, gospod Fors. Hvala lepa. Ko govorimo o boju proti otroški pornografiji in če želimo tukaj biti verodostojni, se ne moremo izogniti vprašanju blokade internetnih strani. Vprašanje je sedaj naslednje. Ali želimo reči blokada do izbrisa ali pa v prvi vrsti izbris in če to ne deluje, blokada do sedaj je bila situacija taka, da se do določenega postopka to internetno stran še vedno lahko obišče in eh, resnično moramo razmisliti tudi o možnosti blokade internetnih strani. Potrebno je razmisliti o tem, kako doseči blokado takšnih eh, internetnih strani in potem poskrbiti za to, da to postane obveza in ne samo možnost za države članice. Torej, eh, vse, kakor je potrebno onemogočiti dostop do takšnih internetnih strani, kako pa sedaj ni najpomembnejše. Eh, Predno prosim komisijo, da se odzove, pa bi sama tudi še nekaj rada dodala. Seveda se zahvaljujem za upravljeno delo poročevalke. Dve zadevi pa me tukaj predvsem zanimata. Želela bi večji povdarek na dejstvu, da kljub temu, kar se dogaja na internetu in je to pravzaprav grozno zaradi tega vidika razširjanja, ne smemo pozabiti, da večina zlorab Eh, se dogaja eh, doma v šolah z strani ljudi, ki jim otroci zaupajo in ki so v položaju, da ne morejo o tem govoriti ali spregovoriti. Zato bi si želela večjega poudarka na prevenciji, pa tudi kaznih na tem področju. Druga stvar. Um, snemanje ali blokiranje. Uh, Seveda se mi zdi, da je prava smer eh, večji poudarek na eh, snemanju oziroma prenosu, kot pa na eh, blokiranju oziroma brisanju. Tukaj bi neposredno vprašala komisijo, zakaj v kontekstu boja proti terorizmu je sama komisija pri Eh, svojem poročilu ugotovila, da je blokiranje popolnoma neučinkovito. Zato, torej, če komisija to ugotovi, da velja za boj proti terorizmu, zakaj misli, da je to učinkovito v boju proti zlorabim otrok? To mi je enostavno popolnoma nejasno. Komisija pravi, da je to neučinkovito na enem mestu, potem pa predlaga, da se to na drugem mestu uporabi. Zato bom gospoda Borat Tenskega in gospoda Irata prosila, da razložita, zakaj gre oziroma ne vem, kateri od njih. Eh, gospod po latinskem imenu komisije. Najlepša hvala, da ste nam dali besedo. Naj sprva izrazim svojo hvaležnost eh, zaradi vašega temeljitega in poglobljenega um, obravnavanja predloga komisije. Zahvaljujem se torej poročevalki Anželili, pa tudi poročevalcem in poročevalkam v drugih odborih, ki so razpravljali o tem predlogu. Zelo podpiramo mnoge predloge oziroma predloge sprememb ali amadmaje, ki v splošnem smislu um, krepijo cilje oziroma namen te direktive. In tako kot ste rekli sama, gospa predsednica, ta direktiva obravnava eh, mnoge zadeve, ki gredo širše od interneta in eh, se povezuje z celotno zakonodajo eh, namenjeno zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami, ki se dogajajo v življenju. Seveda, ko govorimo o Eh, širitvi teh vsebin preko interneta, se to nanaša na resnične dogodke. Kar se tiče blokiranja, komisija meni, da je blokiranje pomemben, pomemben dodatek dejavnosti organov za pregon eh, in na koncu to lahko pripelje do izbrisa nelegalnih vsebin. Vidimo pa, da obstaja velika razlika med bojem ter, proti terorizmu in bojem proti zlorabi otrok. Namreč pri boju proti terorizmu gre za zelo specifično skupino od ljudi, medtem ko pri preprečevanju dostopa do otroške pornografije ne gre eh, le za zagrizene pedofile, ampak tudi člane širše javnosti. Eh, veliko argumentov smo slišali proti blokiranju. Ugotovili smo, da Tukaj vendarle gre za pomemben inštrument za boj proti otroški pornografiji. Naprimer v Združenem kraljestvu, v, na švedskem in Italiji se to ustrezno uporablja, če omenim le nekatere primere. Nažalost pa kljub mnogim naporem brisanje eh, se takoj ne obnese. Večina eh, teh eh, sajtov, teh eh, vozlišč je zunaj jurisdikcije Evropske unije in zaradi tega je potrebno več časa. V Nemčiji potekajo razprave. Bundeskriminalamt je eh, poročal o svojih dejavnostih na eh, področju eh, brisanje. 25. oktober je potekala razprava v Bundestagu in predsednik Bundeskriminalamta je povedal, da kljub velikim naporom za brisanje teh eh, strani v poprečju 44, 44 odstotkov teh strani ostane še vedno eh, v funkciji en teden potem, ko se prijavijo in pravzaprav ne pride do nobenega napredka. Imamo pa še številne druge primere oziroma dejanja razloge, zakaj se to takoj ne obnese pred tem. Predčasno smo vam to že razložili in sedaj ne želimo predolgo razlagati. Kar se tiče phishinga, tudi tukaj imamo bistveno razlago in gre za razliko uh, v tem, da je to popolnoma jasno, kdo je žrtev in uh, varnostni organi lahko zelo hitro zagotovijo uh, umik vsebin, medtem ko pri uh, otrocih gre za posebne žrtve. Pri uh, poročanje o phishingu ni nič takega, kar bi bilo uh, klju, prašljivo za tistega, ki uh, to prijavi. To je pravzaprav državljanska dožnost. Če pa uh, nekdo prijavi uh, spolno zlorabo, se takoj postavi vprašanje, kako je za njo izvedel. In uh, tudi že sama uporaba tega materijala se lahko smatra za prekršek ali kaznivo dejanje. Eh, zelo cenimo, da ta razprava poteka v tem parlamentu. Poklicali smo, prosili smo, da pridejo na obisk. Uh, v Združeno eh, kraljestvo. Eh, poročevalka in poročevalci v Senci, v posebno eh, ustanovo v Združenem kraljestvu, ki se ukvarja z vsemi vidiki zaščite otrok pred spolnimi zlorabami, vključno z zaščito žrtev ter eh, brisanjem in blokiranjem strani. Ta eh, obisk je predviden za torek oziroma sredo, kdorkoli od vas, vključno z asistenti poslancev, ste eh, prijazno vabljeni, eh, tako da se lahko odpravite v Združeno kraljestvo v ta urad. A vas lahko prosim, da ste čim krajši. Ne, ne bom več omenjal nič eh, vsebinskega. Samo še en primer. Nizozemska tam kašni primeri kažejo, da se da proti temu učinkovito boriti in eh, komisija še vedno ustraja na osnovnem eh, predlogu in tukaj gre, ne, ne gre za omejevanje le na profesionalne dejavnosti. Veselimo se konstruktivnega sodelovanja z Evropskim parlamentom na to temo skupaj z njegovim predsedstvom. Ravno kar smo pred koncem lanskega leta eh, zaključili del delo z parlamentom na področju uh, direktive eh, proti, za boj proti trgovini z ljudmi. To je bila pozitivna izkušnja in veselimo se, da bomo uh, hitro napredovali tudi pri tem dosjeju. No, before... Najlepša hvala. Predno zaprosim poročevalko, da sama poda svoje pripombe. Uh, naj omenim le razlike, ki uh, rekli ste, da je neverjetno, uh, kako ste uh, razložili razliko med uh, terorizmom in boju proti pornografiji, otroški pornografiji. Rekli ste, da gre za zagrizene pedofile, ampak isto velja tudi za zagrizene teroriste. In In rekli ste, da predolgo časa traja, da se odzovete. E, mislim, da to ni tehnično vprašanje, tukaj gre le za vprašanje prioritet. E, gospa Anželili, e, vaše zaključne pripombe, izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegicam in kolegam za vse pripombe in poskušala bom povzeti, začenši z enim argumentom, ki ste ga pravzaprav skoraj vsi omenili in sicer eh, zakaj ne brisanje pornografskih vsebin in zakaj ne blokiranje. Naj samo rečem, da ime, smo imeli javno predstavitev, ker smo slišali veliko pričevanj in uh, slišali smo eh, veliko uh, praktičnih izkušenj iz posameznih držav članic ravno glede brisanja pornografskih vsebin z interneta. V besedilu sem poskušala biti čim bolj jasna, vendar če je potrebno, bom besedilo dodatno popravila. Osnovni namen, prva naloga je zbrisati vsebino že na veru to je edini glavni cilj. Vendar pa je blokiranje lahko koristno in kot dodatna dejavnost v dveh primerjih. Naprimer, takrat, ko brisanje ni mogoče, ker se eh, lahko o, pojavlja vsebina z nekega vira, ki je zunaj Evropske unije, z drugih strani pa tudi takrat, kadar je brisanje možno, eh, je eh, blokiranje tudi koristno, če je potrebno naprimer en dan ali en teden, da se eh, vsebina izbriše. SEO pa angliška agencija ali pa italijanska policija so v bistvu sposobni v zelo kratkem času blokirati ehm, neko vsebino eh, in to je treba narediti, dokler čakamo na dokončni izbris. Torej, če ne moremo takoj delovati, potem je lahko blokiranje dodaten inštrument. Ampak, kot sem že rekla, namen je absolutno brisanje. In glede tega moram biti popolnoma jasna. Ravno tako pozdravljam in sprejemam vse pripombe, ki zadevajo preprečevanje um, zlorab. Um, informiranje ne le otrok, ampak tudi staršev in nasplošno izobraževalcev, učiteljev in tako dalje, vseh, ki so v stiku z otroki in seveda tudi um, izobraževanje eh, tako šolskega osebja kot tudi uh, osebja, ki dela v policiji in vseh uh, tistih uh, organih, ki igrajo neko ulogo v sodnem postopku. Izobraževanje je torej bistvenega pomena. Strinjam se, da ogromno zlorab se zgodi znotraj družine, lahko se je zgodi tudi veliko v šolih, v v navedbicah normalnih okoliščinah. Vendar tukaj je treba um, povza, povdarjati, da se izrablja položaj zaupanja in avtoriteta za um, kaznivo dejanje zlorabe, kar je samo po sebi grozovito. Uh, gospa Sipel me je spraševala o 28. amandamaju. 28. 28. predlog spremembe. Počakajte trenutek, da na, najdem. Gre za izmenjavo informacij o sodbah in informacije med državami članicami, da bi. Um, tisti, ki so bili obtoženi ali osumljeni um, zlorabe otrok, da bi jim preprečilo uh, delo z otroki ali v stiku z otroki. Tukaj sem se omejila na to, da sem naštela ak, uh, eh, profesionalno delovanje. To sem naredila zaradi tega, ker je formulacija komisije preveč splošna tukaj mislim, da lahko najdemo eh, kompromis, lahko smo bolj specifični. Eh, sicer, po mojem, bo svet le stežka sprejel tako splošen predlog. Strinjam pa se, da bi mogoče morali tukaj stvari bolj specificirati, bolj natančno opredeliti. Kar pa se tiče povečanja najnižjih možnih kazni, mnogi so spraševali, zakaj sem rekla eno leto več kot je sedaj osnovna minimalna kazen, ravno zaradi tega, ker so se eh, mnoge države članice obrnile v drugo smer. O tem seveda tudi lahko še razpravljamo. Predlagala pa bi eh, poročevalcem v senci in drugim kolegicam in kolegom, da o tem še enkrat premislimo in lahko se še enkrat dobimo eh, v Strasburu ali pa tudi pozneje, eh, ko poteče rok za ulaganje predlogov sprememb. Poslala je sila si bomo uh, elektronsko pošto in poskušali najti uh, možnost, da eh, se uh, srečamo in se zmenimo, čim prej bo to mogoče. Najlepše hvala, gospa Anželili. Uh, 20. januar opovdne je amand, rok za amandmaje. In In eh, potem podimo na točko 5. Eh, eh, gre za enotni postopek za pridobivanje dovoljenja za bivanje in delo. Poročevalka je gospa Matija. Kot veste, na decembrskem zasedanju v Strasboru je um, plenarno zasedanje zavrnilo poročilo in ga vrnilo na naš odbor v skladu z 56. E, členom poslovnika, tretji odstavek. V takem primeru bo matični odbor odločal, kakšen postopek se bo uporabil ter bo poročal parlamentu e, v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev. Sedaj e, morata poročevalka in morajo poročevalka in poročevalci v senci. Um, odločiti se, kako bodo postopali, videti je treba, kakšna je večina v parlamentu in tudi, ali se temu lahko podu, po, pridruži odbor za zaposlovanje v skladu z 50. Eh, členom poslovnika Evropskega parlamenta predsednik uh, Lopes Aguilar tega odbora je prosil sekretarjat, da preveri z službami plenarnega zasedanja, ali obstajajo kakšni precedenti, uh, precedenčni primeri, ki nas lahko tukaj uh, usmerijo in ko dobimo odgovor, vam ga bomo posredovali glede tega, torej, kakšen, je, uh, kakšen je način vključevanja dela v delo odbora za zaposlovanje. Sedaj bi pa eh, prosila gospo Matjo, da nas eh, povede skozi, to, eh, skozi ta postopek in občutek imam, glede na to, da sem bila pročevalka v senci, da bomo vseeno lahko v kratkem času prišli do kompromisla. Gospa Matjo, beseda je vaša. Merci, Hvala, gospa predsedujoča kot ste povedali, je bilo to besedilo oziroma njegov predlog, kako je bil spremenjen, je bil zavrnjen 14. decembra in eh, z ustreznimi službami smo se posvetovali, povedali so nam, da za to ni precedenčnega primera in da torej odbor Libe, ki je vodilni odbor kljub členu 50, da je torej prihodnost tega besedila v naših rokah, v rokah odbora Libe. Kajti mi smo eh, o tem govorili na plenarnem zasedanju, eh, zato je torej besedilo prišlo nazaj odboru Libe in tukaj moramo tudi v dveh mesecih torej najti ustrezno rešitev. Imamo torej zelo malo časa in eh, mislim, da dejansko moramo zdaj tukaj nekaj narediti, da bomo prišli do kompromisa. in eh, ko govorimo o zadevah, ki so bile problematične eh, v zvezi z našim dogovorom, eh, bi si seveda želela, da pridemo do nekega dogovora, zato sem tudi predlagala sestanek, sestanek z poročevalci v Senci ta teden in pričakujem, da bo torej do tega prišlo. Potem imam tudi telefonski sestanek z kabinetom gospe Malmström danes popovdan. In pa pripravlja se sestanek z mađarskim predsedstvom, da bi ugotovili, ali lahko pridemo do nekega besedila, ki bo zadovoljilo vse politične skupine, svet in komisijo. Predvsem komisijo. Torej, toliko lahko povem eh, v tem trenutku, vsekakor bom pa zdaj poslušala, tu sem zato, da bi poslušala in eh, se bom potem oglasila, ko bodo vsi povedali, kar imajo povedati o tej temi. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bom pa povabila koordinatorje koordinatorja gospoda Busotila, da nekaj pove. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim gospe Matjo ne le za njeno pojasnilo zdajle, ampak tudi za celotno delo, ki ga je opravila v zvezi s tem dosjejem. Mislim, da je res škoda, da smo decembra zaključili tako, da nam ni uspelo mislim, da to ni bilo neizogibno, vsekakor pa stvari lahko spremenimo, če se bomo dobro organizirali, še posebej v tem našem odboru. Kar nekaj nesporazumov je bilo v zvezi s tem dosjejem, eh, ampak tu se ne bi zadrževal v zvezi s tem, pač pa bi raje pogledal, kako lahko pridemo iz te slepe ulice. Slič, strinjam se z gospodom Matjo, da gre za dosje, ki je bil poslan nazaj našemu odboru in da to pomeni, da je pač naš odbor tisti, ki je pristojen eh, in odgovoren za to, da pride do neke rešitve. In rešitev, po mojem, bi morala biti v tem, da odbor Libe po nujnem postopku pride do besedila, o katerem se bo dalo glasovati spet na plenarnem zasedanju, seveda v upanju, da bo dogovor možen že v prvem branju v prvi obravnavi. Sveda moramo tukaj upoštevati tudi izide eh, glasovanja v zvezi z nekaterimi predlogi sprememb, če gremo nazaj na, na plenarno zasedanje, zato da bi prišli do ustrezne večine. Torej, še enkrat bi se zahvalil Veronik Matjeu in rekel bi, da moramo resnično hitro postopati tukaj v zvezi s tem dosjejem. Tu je majhno okno možnosti, ki ga moramo izkoristiti, zato da bomo predstavili enega, enega prvih kosov zakonodaje v zvezi z, z zakonitimi migracijami. Hvala lepa, gospod Busutil. Gospod Alvarez. The, um... Gospod Mores, zahvalil bi se tudi sam. Veronik Matjo za, za delo na tem dosjeju in zagotovo je vedno težko, ko eh, ni soglasja potem, ko je bilo pravljenega toliko dela eh, kot gospod Busutil bom tudi sam skušal biti kratek, rekel bi, da želimo eh, tudi počevalci v senci v teh dveh mesecih delovati konstruktivno, da pridemo do nekega kompromisa. Moramo biti pa zelo jasni. Do sedaj smo bili dosledni v zvezi z eh, eh obsegom tega predloga in tem, eh, v zvezi s tem, kar je bilo o tem govorjeno na plenarnem zasedanju in v zvezi s temi elementi, Eh, ki so, z elementi, ki so zelo pomembni za našo skupino. Torej, to je naše načelno mnenje, ki ga bomo ohranili, bomo pa, smo pa seveda odprti za dogovore in pogajanja z gospod Matjo, gospod Blinke je naš poročevalec v senci. Torej, po našem mnenju smo delovali dosledno v zvezi z širitvijo eh, uporabe tega predloga. Zagotovo pa moramo nadaljevati z pogajanji v naslednjih dveh mesecih. Kar pa se tiče eh, odbora za zaposlovanje in njegove vključenosti, sam menim, da to ni naše vprašanje. Treba je ugotoviti, kako je s precedenčnimi primeri in je to sveda star sekretarjata, ki mora rešiti to vprašanje. Namreč, ali smo zdaj samo mi odgovorni in pristojni za to, kot odbor Libe, za ta pogajanja v naslednjih dveh mesecih ali pa tudi odbor za zaposlovanje po členu 50, kakorkoli se vključuje. Torej, to je stvar sekretarjata, ne pa naša. Karkoli se bo že zgodilo, bo, smo v naši skupini pripravljeni pozitivno delovati skupaj z gospod Matjo v naslednjih tednih. Hvala lepa, gospod Ve, eh, gospa Weber. Zdaj. Tudi sama bi se zahvalila gospej Matjo za njen napor na tem dosjeju. In mislim, da moramo tukaj ločiti med dvema sestavinama, namreč proceduralno in na drugi strani vsebinsko. Namreč zato, da ko se pogovarjamo o vsebini, se moramo, eh, najprej se moramo pa pogovarjati o proceduri, postopku. In tudi, če ni precedenčnega primera, ampak nekaj podobnega se je že zgodilo, namreč kaj se je zgodilo, imeli smo samo en odbor, ki je bil odgovoren za eh, zadevo in v tistem primeru V tem primeru mislim, da gre tukaj resnično samo za odbor Libe, ki je za to pristojen. Samo odbor Libe je odgovoren, je pristojen in zato moramo s tem nadaljevati, s tem spoznanjem nadaljevati. Odbor za zaposlovanje se je sicer s tem dosjem ukvarjal, ampak stvari so zdaj v naših rokah. Torej, to je odbor, ki bo povedal oziroma pripeljal dosje spet na plenarno zasedanje, na glasovanje tam. In v času, ki nam preostaja, namreč do glasovanja, moramo vsekakor priti do nekega dobrega, pozitivnega rezultata in sicer na ta način, da, eh, zato, namreč zato, da bomo poslali ustrezno sporočilo tudi eh, javnosti zunaj, zunanjemu svetu, da tako rečem. Eh, Učitali eh, smo že svetu, da se tu ne zauzema dovolj, zdaj pa mislim, da na mesto, da se skrivamo za lepimi besedami, da moramo sami resnično biti konstruktivni, priti do nekega dogovora in predstaviti neko dosledno politiko o eh, priseljevanju, zato tudi v zvezi z enotnim eh, dovoljenjem. Zato tudi, da bomo verodostojni na vzven, to je pomembno. Tako, torej znotraj, EU kot zunaj EU in skupina ALDE je dejansko zavezana tesnemu sodelovanju z poročevalko in upamo, da bomo v dveh mesecih na plenarnem zasedanju dejansko lahko ustrezno glasovali in potrdili ta dosje. Hvala. Samo še eno pojasnilo, kar se tiče postopka. Ne bom odpirala tukaj razprave in vseh vabila k besedi. Prosila sem koordinatorje skupin, da o tem nekaj povedo tudi stališča poročevalca eh, za odbor za zaposlovanje. Eh, torej, eh, potem pa bomo šli nazaj na naše poročevalce, sicer ne bomo prišli do konca dnevnega reda. Dnevnega reda. Gospa Anželili. Um. Gospa Sargentini. Hvala, srečno novo leto še enkrat vsem skupaj, hvala gospej Matjo za njeno delo in mislim, da njen predlog, da, torej, ta predlog, da začnemo z uh, uh, eh, sestankom s poročevalci v senci, da je to zelo smiselno, zelo razumno, pri tem pa je treba upoštevati, da uh, moramo najprej priti do prve obravnave v Evropskem parlamentu. In tu bi povdarila, da tudi mi sami v parlamentu moramo razčistiti te zadeve, preden začnemo uh, sklepati kompromise z zunanjim svetom. Zagotovo si želimo ohraniti povezavo in sodelovanje z odborom za zaposlovanje, to, da odbor za zaposlovanje se bo sestav šele konec tega meseca, prvič letos. Torej, če večina tukaj pravi, da je odbor Libe tisti, ki najpelje ta proces, potem bi vas prosila, da vendarle ostanete v tesnih stikih s kolegi iz vaših skupin, ki so v odboru za zaposlovanje. Namreč naša želja bi bila pa, da stvari peljemo skupaj, s pridruženim, eh, pridruženim, na pridruženi način praktično vprašanje tukaj, ki se zastavlja, je, ali ta dva meseca štejemo od zdaj ali od pred Božičem. Svedi, sveda bi si mi želeli, da bi to šteli od zdaj naprej. Hvala lepa. Hvala. Gospa Ernst naj bi govorila v imenu skupine. E eh, da, torej v imenu GUE bi želela povedati naslednje želimo, da bi ta problem skupaj obravnavali skupaj z odborom za zaposlovanje. Iz odbora za zaposlovanje so prišla pomembna stališča, ki imajo seveda tudi vpliv na delo v našem odboru. Že naslov pravzaprav govori o tem, eh, naslov osnutka. Eh, menim, da to ni tema odbora Libe v osnovi. Tukaj resnično potrebujemo tesno sodelovanje z eh, odborom za zaposlovanje. No, ker precedenčnega primera ni, se lahko mi dogovorimo o tem, kako želimo obravnavati celotno zadevo. Naš predlog je torej naslednji. Potrebno je vse skupaj obravnavati skupaj z eh, odborom za zaposlovanje. Sestati se morajo poročevalci v senci in pa v imenu iskrenosti je potrebno ponovno obravnavati vsa odprta vprašanja, potrebno si je ogledati rezultate glasovanj iz zadnjega plenarnega zasedanja, kje so tiste najbolj sporne točke, ki jih je potrebno morda na novo zapisati in potem bomo lahko tudi prišli do kompromisa. Hvala lepa, vidite, zato ne bom nikoli delala v protokolu, kajti zamešala sem vrstni red skupin. Gospod Kirkhope bi moral prej govoriti. Oprostite, gospod Kirkhope, izvolite, beseda je vaša. Že, že. Ampak nič hudega. Eh, vsekakor eh, tudi vam želim srečno novo leto, ne glede na to. Eh, kar se tiče postopka, je pa toliko moja dobronamernost, kar se tiče goja. Kajti sicer se moram pa strinjati s tem, kar je bilo povedano. Mislim, da gre dejansko tukaj za zadevo, ki je stvar odbora Libe, samo odbora Libe in seveda nas vedno zanima, da si želijo, smo zainteresirani za mnenja drugih odborov, ampak tukaj nimamo zdaj časa za to in mislim, da je postopkovno treba upoštevati to, da gre za odbor Libe in samo za odbor Libe. In eh, naša skupina bi si želela tukaj priti čimprej naprej in priti do nekega rezultata. Videli bomo, kaj bo na, torej to, kar se je zgodilo na plenarnem zasedanju, vemo, kako je bilo, ampak zdaj je pomembno, da gremo nazaj da pridemo čim prej spet na plenarno zasedanje, glede na to, da gre za pomembno vprašanje in vsekako lahko to naredimo tako, da bo to samo stvar odbora Libe in pa tudi tako, da ne bomo šli preveč stran od tistega, kar smo že menili, da je prav in kar smo predstavili na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Zadnji gospod Serkas, ki govori v imenu odbora za zaposlovanje. Hvala lepa, gospa predsedujoča tukaj sem eh, torej v imenu odbora za zaposlovanje. E, veseli smo, da lahko povemo svoje mnenje tudi tukaj pred vašim eh, odborom. Imamo pa dve težavi, nam, nam najprej proceduralno in potem vsebinsko težavo. Ne bom šel v proceduralni zaplet, kot ste že povedali, nekaj o tem ste že povedali. E, stvari so precej kompleksne, namreč kar se tiče postopka. in povedati moram, da bi si želel izogniti se, da bi prišlo do nekega spora med odboroma. Zato naj se zastavim pri vsebini. Kar se tiče vsebine predloga direktive, je tu nekaj delov, namreč najprej pravica do dela, potem pravica do socialne varnosti za državljane, tretjih, za delavce iz tretjih držav. In tukaj bi rad vedel, ali se jih naj bi obravnavalo na isti način kot evropske državljane, ali tako kot v Evropski, v Evropski uniji, ali tako kot se jih obravnava pri njihovih izvornih državah. Kar se tiče enake obravnave, eh, bi lahko tu prišlo do velikih težav in do velikih eh, zapletov na ravni Evropske unije. Namreč, če imamo ljudi, ki so izključeni iz zakonodaje Evropske unije, iz pravic, ki tukaj veljajo, bodo stvari postale zelo zapletene v prihodnosti. Javno mnenje že zdaj težko sprejema delavce iz Evropske unije, ki se premikajo po Evropski uniji, Eh, in kjer se jim ohranja status iz, države, iz, iz izvornih držav, pomislite, kako težko bo pa šele s tem, če, isto, če bo isto veljalo za zunanje, za delavce iz tretjih držav. In če bomo takrat upoštevali njihovo zakonodajo, domačo zakonodajo, zato moramo priti do neke ustrezne rešitve in oba odbora bi morala delati skupaj. Kar se tiče odbora Libe, je zagotovo tukaj vodilni odbor, in zato mora natančno pogledati, kako je z zaposlitvenimi, zaposlovalnimi implikacijami takšne eh, eh, eh, ureditve. Seveda pa je naš odbor zagotovo pripravljen pogovarjati se z gospod Matjo. Tu ne gre le za enotni postopek, gre za tudi za kakovost obravnavanja in mislim, da se moramo zvedi s tem strinjati med odbori, zato da bomo dejansko, dejansko prišli do uh, direktive za enotni postopek in za kakovostno obravnavo v enem besedilu. Tu moramo ugotoviti, kako lahko pridemo do večine na plenarnem zasedanju. E, tako bomo, le tako bomo dobili tudi javnost na svojo stran, sicer bo slabo, to moramo narediti. Uh, Kar se tiče sodelovanja med odboroma, bomo videli, kako bo s tem. Vsekakor bo pa, bo pa eh, končno, končna odločitev stvar plenarnega zasedanja in glasovanja tam. Zdaj bom prosila še Evropsko komisijo, da nekaj pove o tem. Takšen je namreč moj dnevni red. Ne vem pa, če ima to kakšno dodano vrednost, razen če meni komisija, da bi morala kaj, oziroma če si izjemno resnično želi nekaj povedati. Očitno da. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim gospe Matjo za njeno delo. In eh, rada bi povedala da, bom, povedala, da bomo tudi mi eh, naredili vse, da pridemo do konstruktivnega kompromisa. Mislim, da dejansko ne morem povedati nič česar drugega. Kar se tiče proceduralnih postopkov, gre seveda za vprašanja Evropskega parlamenta in kot razumem, eh, pa danes naj ne bi govorili o vsebini. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala. Sledi gospa Matjo. Izvolite. Pravzaprav nimam kaj dodati, razen morda tega, da, je, da mislim, da bo ta teden resnično odločilen, kar se tiče poročevalcev v senci in pa seveda sestanka z, zaradi sestanka s komisijo. Imeli smo eno konkretno vprašanje, gospe Sargentini, ali lahko vi odgovorite ali pa sekretarjat, namreč odkdaj tečeta tista dva meseca? Mislim, da je to od 14 namreč od glasovanja na plenarnem zasedanju. Ali se motim? Okay, I'm, I'm, I'm... Dobro, pravijo mi, videla sem vašo zahtevo. Torej, eh, naj bi se začelo z trenutkom, ko se parlament tako odloči, to pa pomeni zdaj. Gospa Weber, želite še vi kaj povedati? Hotela sem predlagati nekaj, namreč jutri imamo sestanek koordinatorjev in mislim, da so še nekatere pravni vidiki, ki jih je treba preveriti z pravno službo parlamenta. Počakajmo do jutri, da bomo dobili vse relevantne odgovore in se bomo potem lahko odločili tudi v zvezi s tem. Dobro. Če se vsi strinjate s tem, je tako zaključena peta točka dnevnega reda in prihajamo do šeste točke, ki govori o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odzem mednarodne zaščite v državah članicah. Tudi tukaj gre za prenovitev in pročevalka je gospa Gijom. Danes jim bomo imeli predstavitev gospe Gijom v zvezi s tem zelo spornim vprašanjem. Kar nekaj sestankov je bilo organiziranih za prešvalci v senci, še preden je prišlo do tega končnega besedila in eh, ta prenovitveni predlog eh, je naletel na veliko eh, nasprotovanje v svetu. To vemo in ravno zaradi tega bo zdaj komisija pred, predstavila prenovljen eh, eh, predlog, svoj predlog. Eh, in zaradi tega si želimo seveda vedeti, oziroma zaradi tega si želijo vedeti, kakšno je stališče parlamenta. Namreč rok za vložitev predlogov sprememb je 20. januar 2011 opovdan. Torej, naj najprej spregovori poročevalka, potem pa tudi komisija predstavi, kakšne so predlagane spremembe. Okay. Hvala, gospa predsedujoča, hvala kolegi in še enkrat srečno novo leto. Najprej, spomnim, naj, najprej naj spomnim naslednje. E, imamo različne sisteme, azilne sisteme v Evropi in tu so velike razlike. Torej, ko govorimo o prvi stopni Eh, so se stvari zelo razlikovale v zvezi z roki za uložitev zahtevkov, recimo od 2 do 30 dni in tako naprej. Številne študije so pokazale, da je pač tako in da so razlike tudi med državami članicami, kar se tiče po hitrejšega postopka, individualnega obravnavanja in tako naprej. Vse te razlike pa niso skladne z nekim skupnim sistemom, ki bi veljal za vse države članice, za celotno ozemlje Evropske unije. In hkrati so tudi v nasprotju z davljinskimi načeli, ki govorijo o tem, da so vsi azilni sistemi enakovredni. Takšne so pač dejstva, to poznamo. Torej, brez harmonizacije in izboljšanja sistema tukaj ne bomo prišli sistemu, ne bomo prišli do skupnega sistema, ki pa je nujen, kajti edino skupno celovito sodelovanje nam bo omogočilo, da rešimo zadeve v celotni Evropski uniji. Zato uh, si želimo, da bi bila ta direktiva globoko prenovljena, zato da bo dejansko učinkovita. Gospa predsedujoča, povedali ste že, da so tu velike, velike težave. Tudi sama se tega zavedam. Še posebej, povemo jasno, je vprašanje, kako je stroški, ki jih bodo potegnili za sabo te spremembe. Eh, kratkoročni stroški so jasni, bi pa tukaj povabila kolege in predstavnike svete, da razmislijo tudi še o nečem drugem. Namreč o tem, o čemer sem prepričana, namreč gre za to, da se postopki slabo, eh, da so slabo organizirani, da se slabo uporabljajo in da zaradi tega so stroški visoki. Tu lahko vidimo, kako so dolgi postopki in tako naprej. To nam to dokazuje. Stališče komisije je torej, da se stvari uredijo na prvi ravni, na prvi stopni, da se izboljša učinkovitost postopka, zato da stvari ne bodo slabo potekale niti za države članice, niti za kandidate oziroma za prosilce. Tu je treba omogočiti pristojnim organom, da bodo ustrezne odločitve sprejemali na ustrezen način, omogočiti torej tudi, tudi a, a, obrazložitve, kar se tiče negativnih zavrnitvenih razlogov, bolje identificirati a, a, sporne oziroma neutemeljene zahtevke in tako naprej, zato da bodo stvari bolje urejene. In a, predloge sprememb tukaj, ki jih predlagam, so usmerjeni predvsem proti bolj natančni opredelitvi postopkovne, postopkovne zasnove. Šlo bi med drugim tudi za to, da se bolj koherentno izvajajo uh, uh, uh, uh, ukrepi pristojnih organov, kar se tiče samo odločbe, potem, da se upošteva uh, pravna praksa tako Strasburškega kot Luksemburškega sodišča, kar se tiče enakih pravic in tako naprej pravice do eh, zaslišanja, do brezplačne pravne pomoči in tako naprej. Potem, da se zagotovi tudi ustrezno obravnavanje eh, eh, občutljivih prosilcev in da se potem preverijo tudi načela, kot so zanesljive tretje države in ta, te, ti, ta, ti drugi koncepti, ki veljajo na tem področju. Naj zaključim, eh, tukaj se zaključuje tudi delo eh, poročevalcev v senci, katerim se zahvaljujem za njihovo delo v zadnjih mesecih. In mislim, da je bilo to delo zelo dobro, zelo koristno za to, da smo prišli do ustreznih predlogov in tudi, da smo soočili nekatere pristope, zato da ne, da ne bi več prihajalo do zastojev, eh, kar se tiče teh tako pomembnih, za ljudi tako pomembnih vprašanj. Torej, pričakujemo zdaj glasovanje na komisiji, potem na plenarnem zasedanju in vsekakor bom pozorno poslušala vse, kar boste povedali. Hkrati pa upam, da bomo dejansko uspeli priti do nekih pozitivnih rezultatov skozi pogajanje. Hvala. Um, Hvala. Imamo dve prošnji za besedi. Ano, veliko večjih vas je pravzaprav. Najprej prva govornica, gospa Vikstrom. Spet vas prosim, da se držite časa za govor eh, dve minuti. Hvala, zahvaljujem se poročevalki za vs trud, ki je bil uložen v to ključno poročilo. Sama sem za poročevalka za prenovo Dublina 2 in zato spremljam vse te dosjeje. Vse so med seboj povezani. Pozdravljam tako predlog komisije, kako tudi poročilo gospe Gijom ki je uložila kar nekaj ambicioznih predlogov sprememb. In želja bi se opozoriti tudi na to, da bomo naslednji teden v Štrasburgu obravnavali vprašanje stroškov obravnave prošen za azil v posameznih državah članicah. Saj tukaj obstajajo velike razlike med, velike razlike med postopki, med stroški in to pripelje tudi do različnih rezultatov za prosilce za azil. Uh, Eh, Sveti je v zvezi s tem dosjem izrazil resne pridržke, vendar pa mislim, da bi morali kot parlament nadaljevati naše pomembno delo, morali bi poskrbeti za napredek pri vseh teh pomembnih dosejih. Eh, imamo skupen rok, to je leto 2012. In uh, ob zaključku bi se želela samo še enkrat zahvaliti gospe Gijom za njeno delo. Hvala lepa, gospa Flotre, na to pa gospod Janta Filides. Eh, Hvala lepa. Še enkrat bi se zahvalili gospe Gijom. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni, da imamo tako dobro poročevalko, ki je tako skrbna in se tudi zaveda težav, ki nas še čakajo na tej poti, da pridemo do skupnega doslednega, skladnega, dejansko zaščitnega sistema, azilnega sistema na ravni Evropske unije. Podpiram predlog sprememb, eh, prenovitve strani komisije. Seveda pa je tu pomembno, da upoštevamo eh, zelo pomembno vprašanje eh, organa, ki določa, ki, ki, ki odloča. Potem je pomembno, da pridemo do sistematičnih rešitev v eh, zvezi z prosilci, ki morajo razumeti. Ne smemo samo sklepati, da razumejo, morajo dejansko razumeti vse implikacije svojega ravnanja. In hkrati je treba imeti, moramo priti do ustreznega roka za pritožbo. Vse to so zadeve, ki jih uh, prinaša predlog gospe Gijom in mislim, da so zelo dobre in to bomo podprli kar se tiče nekaterih zadev, bi lahko morda šli nekoliko bolj še v natančnejšo opredelitev, kar se tiče recimo dostopa nevladnih organizacij, da tako od začetka, ne le zaradi dobre volje držav članic, ampak da dejansko od začetka celotnega postopka sodelujejo v postopku, azilnem postopku. Te stvari bi bilo treba nekoliko natančneje opredeliti kajti to zagotovo ne sme eh, pasti na napačna pleča kar se tiče zdravniških pregledov, morajo biti čim manj intruzivni, hkrati pa bolj zanesljivi in jih je vedno treba ustrezno vrednotiti. Zagotovo je treba eh, odprti razpravo z svetom. Namreč eh, eh stališče sveta mislim, da je dobesedno neodgovorno in tu moramo eh, eh, eh spraviti svet do tega, da se bo razkril kot je povedala gospa Gijom, namreč hudo, hudo je, da in stroškovno problematično je zapiranje, uh, zapiranje prosilcev in hkrati postopki predolgo trajajo in tako naprej. Torej dejansko je treba prepričati svet v zvezi s temi predlogi. Hvala. Hvala, gospod Trijanta Filides. Na to pa gospa Holmajer. Hvala. Tudi sam bi želel čestitati gospe Giljom za odlično poročilo. Vse vemo, kako težaven je ta dosje. Želel bi izpostaviti duh sodelovanja, redno se je sestala z poročevalci v senci, razpravljali smo o predlogu komisije, člena do člena, prav tako pa se je sestala z vsakim posameznim od nami. Uh, torej, popolnoma pod podpiram njene predloge sprememb, potrebno je ločiti koncepta organa za presojo in pa pristojnega organa, potem tudi to, da je potrebno brezplačno pravno pomoč um, vključiti od vsega začetka postopka. Uh, pozdravljam njene spremembe, potrebno je zagotoviti uh, učinkovito zaščito prosilcev, in pa uh, člen o, varnih, o evropskih varnih tretjih držav. No, če strnem popolnoma podpiram poročilo, ki nekako povzema razprave, ki smo jih imeli skupaj. Sedaj pa gospa Holmajer in pa na to gospa Hirš. An den Anfang darf ich ein herzliches Dankeschön für die Vorlage. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem za poročilo. Zahvaljujem se za številne pogovore. Pogovori so potekali v strokovni atmosferi. Torej, tema azila in pa tema priseljevanja eh, je nekaj, čem se bomo morali še naprej ukvarjati. Gre tudi za vprašanje revščine, gre za težke situacije v številnih državah. Eh, na tem svetu in eh, zaradi teh situacij bomo mi podstavljeni pred vedno nove izzive. V poročilu kolegice Giljom pozdravljam zlasti to, da je omenila tudi poročene mladoletnike. Tudi sama sem to omenila v številnih razpravah, predvsem za Jean Lambert, ne sme biti več eh, te možnosti, da otroci, ki so bili žrtve prisilne poroke, več ne bi imeli pravice do pravnega zastopstva. Vsak mladoletnik bi moral imeti ja, eh, lastnega pravnega zastopnika, ki bo upošteval eh, njihove potrebe. To eksplicitno podpiram. Imam pa tudi nekaj pomislekov v zvezi z predlogom komisije. Najprej mislim, da tukaj minimalna postopkovna jamstva še niso uh, ustrezno urejena. In pa tudi, ko gre za porazdelitev bremen, To, kar se je pred nekaj leti zgodilo v Grčiji, ni bilo zaradi slabih postopkov, to se je zgodilo zaradi velikega števila prosilcev za azil. Pogosto se zgodi to, da prihajajo v države ljudje, ki ne želijo zaprositi za azil. Uh, čeprav morda niso nujno do tega upravičene, gre za osebe, ki prihajajo iz uh, težkih uh, razmer. Eh, predsedujoča pravi, ali lahko prosim zaključite. Ja, gre za prvo razpravo, ki jo imamo tukaj dobro. Ali lahko potem vseeno prosim zaključite, pravi predsedujoča. Želim govoriti dve minuti. Vse se nam sedaj še ne mudi. Eh, dobro, jaz samo želim biti pravična, pravi predsedujoča. Ali lahko zaključite? Ne, ne bom še končala. Kar se tiče brezplačne pravne pomoči, Imam tukaj še nekaj zadržkov. Imam tudi zadržke, ko gre za definicijo prosilca, ki ni državljan države članice. Obstaja protokol Aznar, kjer je zapisano, če nekdo znotraj Evropske unije v, člani, v drugi državi članice zaprosi za azil, eh, da to pravno ni možno, kajti izhajamo iz tega, da ima vseh 27 držav članic urejeno področje človekovih pravic. Eh, torej, sama ne želim, da bi izhajali iz tega, da kdo nima urejenega razmer, kar se tiče človekovih pravic. Potem eh, tudi, kar se tiče zavrnitve medicinskega pregleda, potem tudi rok eh, šest, šestih mesecev, da bi po šestih mesecih morala potem država dokazovati, da je prosilec za azil tisti, ki potrebuje azil in ne prosilec sam. To se mi zdi problematično. Uh, potem tudi uničevanje dokaznih dokumentov, da to več ni razlog za, pos, uh, za pospešitev postopka, tudi to se mi zdi problematično. Torej mislim, da je potreba po razpravah še velika in zahvaljujem se vam za pozornost. Da, vem, da je to pomembna tema in vem, da je to prva razprava, ampak če se dogovorimo za omejen začas za govor in eh, če vsi dobijo dve minuti, vi pa govorite pet, potem se mi to ne zdi pravilno. Gospa Hirš je sedaj na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo je dober začetek. Vesela sem, da smo dobili to poročilo. Zahvaljujem se tudi za dobro sodelovanje Prav gotovo bodo potrebne še nadaljne razprave. Eh, vnesli bomo tudi še veliko predlogov sprememb, ampak dober signal je, da bomo celoten dosje o azilu obravnavali skupaj, tako da bomo imeli primerljive definicije v posameznih direktivah in uh, ne bomo imeli tega problema, da bi se definicije v posameznih direktivah razlikovale. Moramo poslati tudi jasen signal svetu, da želimo to direktivo o postopkih. Ravno, če želimo hiter in pa urejen postopek, mislim, da se to dvoje ne izključuje. Lahko imamo tako hiter, kakor tudi dober, pravičen postopek. Potem bi pomagali vsem, ne samo državi sprejema, ampak tudi samemu prosilcu za azil. Nikomor ne pomaga, če se nekdo nahaja štiri leta v državi, če si izgradi neko socialno okolje, na to pa se nekdo odloči, da vseeno ne more ostati v državi. Zato moramo razmisliti o tem, da s temi postopki morda pr na prvi pogled uvajamo več stroškov za državo, po drugi strani dolgoročno gledano pa uh, bi odpravili določene probleme, ki se lahko pojavijo. Torej, ko gre za to temo stroškov, ki jo vedno znova omenja svet. Veselim se, raz, veselim, se na, eh, veselim se razprave. Ko govorimo o azilu, moramo biti pravični in uh, ne smemo dovoljevati, da bi tistim ljudem, ki so resnično upravičeni do azila, to pravico potem odrekali. Če se zavzemamo za pravico do azila, moramo svetu postati jasen signal, da želimo biti Evropa, ki omogoča azil in uh, da smo pripravljeni sprejeti ljudje, ki resnično potrebujo našo pomoč. Hvala lepa, sedaj pa vabim uh, Evropsko komisijo. Z nami je gospa Ger in pa gospod Konč. Upam, da sem to pravilno zgovorila. Hvala, la, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala gospe Guillaume za njen predlog poročila. Mislim, da je zelo dobro povzela bistvene elemente in pa duha, splošnega duha predloga komisije. Namreč eh, jeseni smo se že pogovarjali, že pojasnevali svoj predlog eh, in hkrati smo ovrednotili direktivo, obstoječo direktivo, ki je bila objavljena septembra, ki prav tako podpira naše razmišljanje v tej smeri. Želimo se torej koherentnosti, hitrosti, učinkovitosti, ampak hkrati tudi neke kakovosti rešitev in eh, hvala, ker ste to potrdili tudi z vašimi besedami. namreč uh, menimo, da uh, je to seveda ustrezno rešeno tukaj. Prišli bomo še do vprašanja, namreč ko govorimo o frontloadingu, uh, prišli bomo pa seveda do vprašanja stroškov še v prihodnosti. Kot ste ugotovili, si želimo predstaviti prenoljen predlog, ki bo upošteval vse težave, velike težave v zvezi s tem predlogom, smo, na katere smo naleteli in seveda si to želimo narediti pred začetkom polskega predsedovanja. Težave na strani sveta so precejšnje, to je res, in zato je toliko bolj pomembno, da uh, dobimo mnenje parlamenta v zvezi s tem dosjejem. Na ta način bomo, bo parlament dejansko lahko tukaj imel vodilno vlogo, ravno zato, da bo naš izvirni predlog prišel naprej. Pri tem pa seveda eh, je treba reči, da smo si zabeležili, da uh, gospa Guillaume oziroma njen predlog podpira naš predlog v zvezi z nekaterimi vidiki, moram priznati, bi nam bilo kot komisiji nekoliko težko, namreč, ko se govori recimo o protokolu Aznar, eh, za nas je seveda jasno, da mora direktiva veljati za državljane tretjih držav, eh, držav na podlagi 78. člena pogodbe. Hkrati ugotavljamo, da nekateri predlogi sprememb želijo okrepitev eh, proceduralnih jamstev, morda onkaj tistega, kar eh, predvideva eh, pravna, sodna, torej praksa sodišča v Strasburu in Luksemburgu. Zagotovo pa se bomo o tem morali še pogovarjati. In se bomo pogovarjali. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa spet poročevalko, gospod Giljom. Hvala lepa vsem za vaše besede. Očitno bomo prišli pravočasno skozi to točko. Kot je bilo že povedano, se zelo dobro zavedamo, da si želi komisija predstaviti v, v, v roku šestih mesecev eh, prenovljene predloge v zvezi s tem besedilom. Takšen je postopek. Am, ampak, eh, kot razumemo, naj bi tu šlo za poenostavitev besedila, ki se zdi zdaj prezapleteno in eh, da bi jo nam uspelo iti onkraj blokad na strani sveta. Vesela sem nekatere eh, stvari, ki sem jih slišala, namreč eh, zdaj naj še enkrat ponovim. Parlament mora tukaj odigrati svojo vlogo, ne smejo nas umakniti, smo so zakonodajalec v tem postopku. Sveda gre tu za neko ambicijo, tu se ne smemo umakniti, sicer se lahko zgodi, da bo raven zaščite za tiste, ki jo potrebujejo, in pa tudi finančna negotovost na strani držav članic, vse to lahko se odrazi zelo negativno, zato se moramo mi ustrezno odzvati. Tu imamo torej nekatere cilje, tudi za leto 2012, to je zelo ambiciozno, ampak mislim, da lahko te roke upoštevamo, jih dosežemo. Eh, in pridemo do nekega ustreznega besedila, ki ne bo imelo uh, trhlih temeljev. Skratka, zdi se mi, da mora parlament zastopati to bistveno, trdno stališče, seveda, v vseh teh razpravah, ki bodo še sledile v zvezi s tem besedilom. Hvala. You, remind, Dobro, kolegi, ne vas spomnim na to, da je rok za vložitev predlogov spremem 20. januar ob 12. uri. Sedaj pa sedma točka na dnevnem redu. Gre za minimalne standarde glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so upravičeni do mednarodne zaščite in glede vsebine te zaščite. Gre za prenovo. Prva, ko je gospa Lambert, ki je imela že drugi sestanek z opračevalci v Senci, kjer so razpravljali o morebitnih kompromisih kompromisnih predlogih sprememb v zvezi z njenim poročilom. Orientacijsko glasovanje je predvideno za konec januarja. Gospod Lambert bo poročala o rezultatih omenjenega srečanja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci za sestanek, ki smo ga imeli decembra. Takrat smo si ogledali nekaj predlogov sprememb, ki so bili vloženi v zvezi z uh, vsebino zaščite. Poslanci se verjetno spomnijo, da se ta direktiva ukvarja z dvema zadevama. Najprej gre za del kvalifikacij. Gre za proces humanitarne zaščite, in pa gre tudi za vprašanje, kaj ta zaščita predstavlja za države članice. Gre za ta dva dela. Eh, glavna eh, poanta prenove je, da smo želeli vse skupaj združiti begunce v členu 9 in pa tiste, ki so žrtve, torej tiste, ki so žrtve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 skušali preučiti predvsem tiste predloge sprememb, ki so v skladu za prenovo in pa tiste, ki niso v skladu za prenovo. Um, torej, ta razprava bo prav gotovo koristna zato da razjasnimo, kje se razhajajo naša mnenja. Če lahko pridemo do kakšnega dogovora, je to člen 20.30, gre za zaščito ranljivih skupin. Kompromis 2 v zvezi s tem, eh, kako zaščititi otroke, To je zapisano v členu 25 in pa v, s tem povezanimi uvodnimi izjavami. Potem smo razpravljali tudi o integracijskih ukrepov. Uvodna izjava 39, člen 4 in pa predlogi sprememb, ki obravnavajo dožnost države članice torej ne gre samo za uh, opcijo za države članice, ampak mora biti to zaveza. Povedali smo, kako pomembno je, da se ukrepi integracije zgodijo kar se da hitro v celotnem postopku. Potem tudi vprašanje spola. V zvezi s tem je bilo vloženih cela vrsta predlogov sprememb. 26 in pa 27, ki obravnavata uvodne izjave in pa s tem povezano besedilo. Področje, ki se jih še nismo mogli podrobno ogledati na sestanku poročevalcev v Senci, so v glavnem tiste teme, ki so se pojavile v povezavi z drugimi ukrepi, postopki, o katerih smo ravno kar razpravljali z, v zvezi s poročilom eh, Gejom. In pa potem tudi vprašanje definicije družine. O tem za pročevalce v senci še nismo razpravljali. V zvezi s to temo je bilo vloženih veliko predlogov spremem, 39 in pa drugi. Gre za vprašanje poročenih mladoletnikov in tako naprej. Poslancem bi želela pojasniti, da ta direktiva ne obravnava združitev družin govorimo o članih družine, o, tistim, o tistih, ki so pris, prisotni na teritoriju države članice, ko nekdo, poda, ko nekdo družinski člano poda prošnjo za azil. Prav gotovo imajo tukaj poslanci raznolika mnenja. Eh, jaz bi želela, da definicija ostane kar se da široka primeri, ki so povezani z uh, poročenimi mladoletniki, niso številni, ampak če bomo to spregledali, bodo mladi ljudje ostali v težavah, saj bi se jih obravnavalo kot poročene in ne v prvi vrsti kot uh, mladoletnike. Potem tudi predloge sprememb v zvezi z sedmim členom gre za zaščito in pa tistimi, ki nudijo zaščito. Potem uh, Torej gre za tako imenovane mm, izvajalce zaščite, akterje zaščite. E, to so prvi vrsti države, trenutno pa se tukaj dopušča tudi razne mednarodne organizacije, nevedne organizacije in e, predloge smem se ukvarjajo s tem, kako bi lahko tudi druga telesa bila aktivni e, nudniki zaščite. Tukaj se zauzemam za močno oziroma jasno obeseditev. In pa potem vprašanje predlogu smem 53 in pa, uh, eh, 53 in pa 54. In pa potem še vprašanja, ki niso omenjena v prenovi. Gre za člen 5, eh, eh, predloge sprememb 44, 45. torej gre za um, zaščito ljudi, ki se dansko že nahajajo v Evropski uniji. In prav vprašanje obsega, ali želimo obravnavati vse primere oziroma samo um, osebe iz treh tih držav. Torej, dobro bi bilo, če bi sedaj slišali mnenje različnih poslancev. Veda, seveda sedaj nisem omenila vseh amantmajev, kar, kar jih je vseh skupaj 106. No, ampak če imate specifična vprašanja, pa lahko to obravnavamo ali tukaj ali pa po sestanku. Okay, so two... Hvala lepa. Trenutno imam dva govornika. Ne želi spregovoriti nihče drug? Ne, dobro. Aha, tri govornike imamo. Gospa Vikstrom. Hvala. Zahvaljujem se poročvalki gospe Lambert za vso delo in za holistični pristop k svežnju o azilu kot takšnem. Mislim, da je pomembno, da poskrbimo za napredek tako pri tem dosegu, kakor tudi pri ostalih. Želela bi izpostaviti nekaj predlogov sprememb, ki jih uh, gospa Lambert ni omenila. Skupaj za kolegi sem uložila predloge sprememb eh, o pravicah otrok. Eh, omenjala sem konvencijo Združenih narodov o pravicah otrok in predlagala sem, da bi morali, eh, da bi morali države članice izvajati jezikovne tečaje, zato da bi olajšali integracijo. Govorila sem tudi o glavnih vrednotah, o načelu demokracije, o načelu enakosti in pa individualnih eh, pravic in pa vrožnosti vseh tistih, ki vstopijo v Evropsko unijo. Tudi v, v zvezi s tem bi jih izobraževali. Želela sem vas opozoriti na ta majhen predlog sprememb, ampak ta predlog sprememb je lahko zelo pomemben, ko gre za vprašanje integracije. Hvala lepa, gospod Romeva Lopes. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, tudi sama bi se želela zahvaliti Žin Lambert za uloženo delo. ta direktiva skupaj z tisto, ko smo jo obravnavali prej, tvori svežen ki še nima soglasja med različnimi političnimi skupinami. Še vedno obstajajo velika razhajanja, ko reže na sta stališča in težko bo doseči dogovor. E, to pa zato, ker je ta direktiva zelo ambiciozna, predlog komisije zelo ambiciozen. prenova teh direktiv, ki govorijo o mednarodni zaščiti in pa o statusu beguncev, torej že sama tema je zelo ambiciozna. Ampak ključnega pomena je tukaj naslednje. In glede tega tudi obstaja konsens, obstaja soglasje. Gre za vprašanje, kaj se zgodi z begunci, kaj se zgodi z izvajanjem Ženevske konvencije o pravicah beguncev. Sam sem obiskal uh, Center za begunce na Malti. V enem je 700 ljudi in edini, ki imajo status beguncev, je neka gospa iz Libije in pa neka družina eh, iz neke druge države. Uh, 75 odstotkov ljudi je pa iz Somalije. Pobegnili so iz Somalije. Ampak tukaj ne gre za politične begunce. Morda jih ne bodo aretirali, če se vrnejo v izvorno državo, ampak lahko bi bili izpostavljeni grožni vojne. Torej, mislim, da nismo problema obravnavali v vsej njegovi obsežnosti. Tudi predstavniki centrov iz Malte bi nam lahko dali pomembne podatke o tem. Tudi gospod Gutierrez je bil prisoten na Malti, pogovarjal se s temi begunci. Mi se moramo vprašati, kako obravnavati vprašanje prosilcev za azil ki morajo, ki, ki jim odzamejo tudi prstne otise. No, in ki, ko ti zapustijo svoje izvorne države, se jih pogosto eh, napoti eh, v Malto. Tukaj ne gre za nekakšna trivialna vprašanja. Gre za resničen obstoječ problem. Trenutno imamo več kot 1500 beguncev. Spoh ne vemo, koliko beguncev je v Grčiji. In potrebujemo nekakšen mehanizem solidarnosti med državami članicami. Hvala lepa, naslednja je gospa Holmajer. Ne želim uh, drugič strašiti predsedujoče in ne bom pregovorila pre, govorila predolgo. Zahvaljujem se Žin Lambert za konstruktivne pogovore. Skušali smo se posvetiti tudi vsebini um, in pa govorili smo tudi o vprašanju nudenja zdravstvene zaščite. In to zdravstveno zaščito naj bi nudili v tiste države, ki je bila eh, določena za določenega prosilca za azil. Ampak zdravstvena oskrba je v posameznih držav članicah tako raznolika, da uh, bi tukaj bila potrebna določena uskladitev. Sama se bolj uh, zauzemam za neke minimalne standarde, za uh, minimalne standarde zdravstvene oskrbe. Naši sistemi so tako raznoliki, tako se razlikujejo med seboj, da uh, ubeseditev ne more biti tako splošna. Če ena država nudi polno oskrbo, druga pa ne nudi niti polnišnične oskrbe, je seveda ta. Uh, razlika ogromna. Tukaj govorim naprimer o Španiji, Nemčiji, Avstriji, ki nudijo široko zdravstveno oskrbo, druge države pa tega ne nudijo. In tukaj bi morali določiti vsaj neke minimalne standarde zdravstvene oskrbe. Ne želim, da bi obremenjevali Eh, države članice, ampak potrebno je zagotoviti vse minimalne standarde za zdravstveno skrbo, tako da bomo lahko dostojanstveno pomagali tem eh, prosilcem za azil. Potem tudi vprašanje definicije družine. To ustvarja veliko zmede pri uh, oblasteh, pri uradih. Uh, če se definicije med seboj razlikujejo, potem imajo uradi uh, tukaj probleme. Uh, sama se strinjam s tem, da tukaj ne gre za direktivo o združevanju družin, gre samo za vprašanje uh, definicije družine za minimalne pogoje za to, da se neko skupnost prepozna kot družino. Potem eh, tudi to, kar predvideva Ženevska konvencija kot minimalne standarde zaščite kakor sem že povedala, s to temo se bomo še dalj časa soočali. In pa še odgovor španski kolegici, s katero vedno intenzivno sodelujem. Dejansko gre za vprašanje, kako pomagati tistim državam, ki so posebej prizadete, ali pomagati s pomočjo eh, Frontexa ali s pomočjo sodelovanja med posameznimi uradmi, oblasti, tako da bi lahko obravnavali velika števila prosilcev za azil in da bi sosednjim državam onemogočili, da se dogaja to, kar se dogaja naprimer v Turčiji, ko eh, se pomaga številnim eh, nezakonitim eh, vstopnikom oziroma številnim nezakonitim priseljencem, da prestopijo v mejo Grčije. Gospa Hirš, hvala lepa. O posameznih definicijah sem že večkrat razpravljala za poročevalko. Pomembna točka se mi zdi združitev teh različnih statusov, ki bi eh, torej, to združili potem v en status in bi ga označili kot begunski ali oziroma kot eh, zaščito beguncev ali subsidijarno zaščito. Do sedaj so se države odločali predvsem za subsidijarno zaščito ali pa za podelitev statusa begunca in sedaj smo ta dva statusa nekoliko približali. To je smiselno. Eh, smiselno je za obe skupini urediti dostop do delovnega trga. Če je nekdo v Evropski uniji, potem mu moramo omogočiti tudi dostop do trga dela, tudi učenje jezikov, vse to, potem tudi zdravstvena oskrba. Uh, Vse to so področja, kjer pravzaprav ni važno, zakaj in kako dolgo se nekdo nahaja v naših državah. Lahko pa ima to tudi negativne posledice. Če bi prepoznavali samo begunski status, potem bi veliko oseb odpadlo. Uh, Zato je potrebno ta dva statusa sicer uskladiti, ampak še vedno bi morali ločiti kot dva statusa. Potem tudi vprašanje tega, ali se najbolj osredotočimo na dostop do trga ali pa na socialno pomoč. Uh, Vemo, da je za integracijo pomembno, da ima nekdo hiter dostop do trga dela, da s pomočjo tega se nauči tudi jezika in tako naprej, torej se hitreje prilagodi družbi, kot pa to, če nekdo umetno živi doma ali pa v nekem domu in se mu pomaga samo za socialno pomočjo. Zato se zauzemam za to, da bi tem osebam omogočili hiter dostop do trga dela. To je predvsem eh, ukrep, ki vodi do boljše integracije. In pa potem še nekaj. Mislim, da ni smiselno, da bi znotraj Evropske unije si podeljevali eh, azil. Mislim, da lahko v Evropski uniji vsak eh, živi pod eh, dovolj dobrimi pogoji. Mi kot parlament in kot komisija moramo poskrbeti za to, da so spoštovani standardi v vseh državah članicah, zato mislim, da bi se morali vse skupaj navezovati samo na uh, osebe iz tretjih držav. Hvala lepa, želi še kdo govoriti? Potem pa še zadnje vprašanje v imenu dveh kolegov, ki sta vložila predlogo sprememb, preden slišimo komisijo. Zanima me, kakšne mnenje poročevalke o 63. predlogu spremembe. gre za spolno usmerjenost. In uh, to se v različnih državah članicah uh, različno obravnava. Bom, uh, v eni izmed držav članic uh, obstaja resnično odvraten test, uh, s pomočjo katere se ugotovi, kakšna je spolna usmerjenost neke osebe. In uh, to je resnično nespremljivo. Besedilo komisije je tukaj eh, medlo. Pravi, da bi lahko socialno skupino določili na osnovi spolne usmerjenosti, ampak da to ni nujno. In pa sedaj dam besedo še gospodu Patrasku présidente, nous avions. Gospa Gar, gre za to, da smo o tem že govorili, že dali nekaj komentarjev v zvezi s temi prvimi usmeritvami, glede tega, kar je povedala gospa Lambert. To, kar pričakujemo in upamo, je naslednje, namreč v naslednjem polletju, je, da eh, bi resnično prišlo do eh, pospešenega dialoga med obema sozakonodajalcema, v zvezi s to direktivo, torej v okviru mačarskega predsedovanja, tako na ravni sveta, torej na tehnični ravni je bilo že nekaj napredka narejenega in upamo, da bo v naslednjih tednih mogoče priti z mnenjem parlamenta, seveda, tudi do nekih usmeritev in da bo prišlo do napredka v trialogu kar nam bi omogočilo, da v razmeroma kratkem roku pridemo do zaključka tega predloga. Gospod Lambert. Lambert. Ja, hvala lepa. Najlepše hvala vsem, ki ste podali svoje komentarje kar je rekel gospa uh, Romero Lempers, nas samo spominja, da je zelo pomembno, da bo ta paket za zelante dejansko učinkoval in da bomo imeli uh, pravo pomoč v vseh državah članicah. In ne gre le za spoštovanje eh, Ženevske konvencije, ampak tudi 15. člen um, direktive o uh, kvalifikacijah je nekaj, kar. Uh, je pravzaprav škodljivo v nekaterih primerjih, ki ste jih omenjali. Torej imamo dve različni skupini in mislim, da nam je vsem zelo jasno, da status osebe mora izhajati iz njegovega položaja, ne pa, da jih v kleščamo v nek položaj, ki je najbolj primeren za uh, države članice in to je treba upoštevati pri eh, upoštevanju posameznih primerov, pri obravnavi posameznih primerov. To je bistvo celotne razprave. Kar pa zadeva mnoge stvari, ki ste jih omenili, eh, ja, razpravljamo o zdravstveni oskrbi in o nečemu, kar bo dejansko izpolnjevalo potrebe posameznikov. Eh, zelo pogosto gre za izvajanje tega, kar je nekje že napisano um, in eh, gre za način interpretacij držav članic, ne glede na namen tistega, kar je zapisano. Pravice otrok, mislim, da smo tukaj eh, dosegli dogovor med, drža, med poročevalci v senci sedaj iščemo eh, način, kako bi to najbolje ubesedili ali v uvodni izjavi ali pa v posameznem členu. Verjetno bomo uporabili oboje, kajti obstajajo rahle razlike pri vloženih amandmajih. Potem je bilo vprašanje glede 104. amandmaja eh, integracija in jezik. O tem eh, smo tudi dosegli dogovor med poročevalci v senci in eh, to se bo odrazilo tudi v posameznih amadmajih oziroma predlogih sprememb. Kar se tiče eh, amadmaja o družini, mislim, da tukaj nimamo splošnega eh, dogovora o tem, kaj je definicija eh, družine, v vsakem primeru pa. Eh, nam je verjetno jasno, da moramo doseči neko skupno razumevanje tega, eh, ko gre za celoten paket za azil. Potem je tukaj bilo specifično vprašanje o 63. amandmaju. En del tega, kar je v besedilu temeli na državi izvora, ki pravzaprav je tista, ki eh, določa, ali je nekdo ogrožen ali ne. Če nekdo prihaja iz ZDA, eh, ste verjetno mm, zaradi svoje spolne usmerjenosti manj ogroženi, kot če prihajate iz Jamajke. In tukaj je eh, vprašanje, pod kakšnimi pogoji v državi izvora postanete ogroženi ali ne. In to je tisto, kar se potem upošteva v prenovitvi. Torej, treba je dobiti visoko kakovostne informacije o izvori država in jih dejansko tudi uporabljati, ne pa samo pustiti ob strani. Tako se potem Eh, odloča pri posameznih eh, primerjih. Toliko glede 63. člena. Eh, verjetno obstaja še nekaj dodatnih vprašanj, ki mi jih poznaje lahko nastavi, naslovite po sestanku. Kar se zatiče časovnice, ko smo o tem glasovali, mislim, da bi bilo dobro, da bi odbor konec januarja imel sestanek o kompromisnih amadmajih, kako bi to dosegli in potem bi imeli še en sestanek februarja. Seveda upam, da se s tem strinjajo člani tega odbora, eh, poročevalci v senci in možnosti tudi predsedstvo. Hmm, ne vem točno. Razen, če nihče nima nič proti temu in če sekretar misli, da ni preveč to komplicirano, predlagam, da sledimo vašim sugestijam. Dobro. Potem konec januarja bomo govorili o kompromisnih eh, amadmajih in na začetku februarja o usmeritvah za glasovanje. Nimam točnih datumov. Dobro, sedaj pojdemo naprej. 8.2. nekoliko točka 8 nekoliko prehitevamo, vendar pravijo, da ste večinoma že prišli. Če se strinjate, gospod Busotil, je najbolje, da kar, zač, da kar začnemo, kajti Gospa Genz bo tudi zelo kmalo prevzela predsedovanje, sama se moram udeležiti sestanka drugega odbora. Osma točka, razrešnica za leto 2009. Gospod eh, Busotil je poročevalec, Libo je odgovoren za pripravo šestih mnen za odbor za nadzor proračuna. Tisti, ki odhajate, prosim, naredite to čim tišje. Oprostite. Oh, Eh, torej, šest uh, od pripravimo mnen in sicer o razrešnici za leto 2009 za komisijo in za pet eh, komisij, za katere je Libe odgovoren in sicer um, Evropska unija za temeljne pravice, um, Frontex, Eurojust, Eurozipos in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti za drogami. Um, Tisti, ki se želite razpogovarjati, počnite to prosim zunaj te dvorane. Hvala. Povabili smo direktorje ali predstavnike vseh teh petih agencij na današnji sestanek. Mislim, pravzaprav ne vem, kdo je prišel in kdo še ni prišel, povabili pa smo gospoda Manulopolosa, voda. Um, administracije in unije um, agencije za temeljne pravice. Just Mr. Detlef Schröder, deputy director of CEPOL and Mr. Ilka Leitinen, director of Frontex. Now... Sedaj dajem besedo gospodu Busutelu, da predstavi svoj delovni dokument in tako potem bomo imeli čas za razpravo ter eh, slišali, kaj pravijo komisije komisija in zadevne agencije. Poročevalec bo osnutek poročila predstavil na sestanku 21. in 23. februarja odbora Libe. 3. Eh, februar naj bi bil eh, rok za eh, oddajo eh, predlogov sprememb, kolikor vem, nimamo izvire. Gospod eh, Busatil, dajem vam besedo. Um. Najlepše hvala, gospa predsednica. Moja delovna. Eh, moj delovni dokument se ukvarja o, z petimi agencijami, za katere je pristojen naš odbor in ukvarja se tudi z komisijo v tistem delu v, eh, v katerem eh, se komisija ukvarja z eh, področjem pravice in varnosti. Dva, dvema kolegama sem dal na pregled ustrezne besedila računskega sodišča za vsako posamezno agencijo. Potem sem tudi odgovor posameznih agencij in računskemu sodišču eh, upošteval in na osnovi vsega sem dodal um, dodatna vprašanja. Uh, kot eh, nadaljevanje tistega, tistemu, kar je agencija dala v svojih odgovorih računskemu sodišču. Sedaj bom torej prosil agenci, eh, predstavnike agencije, da odgovorijo na ta moja dodatna vprašanja. Za tiste eh, člane odbora, ki pa še niso prebrali tega delovnega dokumenta, je verjetno pomembno, da sedaj izpostavim nekatere relevantne dele poročila ob računskega sedišča, ampak prosim, pomagajte mi, eh, kako eh, naj sedaj to izpeljem. Ali slišimo vse odgovore, pa potem ne boste točno vedeli, na kateri vprašanja se odgovori nanašajo ali pa ponavljam vprašanja in potem slišimo odgovore na nje. Torej, kaj pravite, gospa uh, predsedujoča? Ja, z veseljem vam pomaga. Vaš zadnji predlog je najboljši, en po en, kajti uh, med drugim ni še enega predstavnika neke agencije. Če gremo potem po vaši preferenci. Um, predsednik, eh, namestnik direktorja Sepola še ni prišel. Torej, začnite po svoji presoji. Sedaj bi začel z vprašanji komisije. Aha, tudi komisije ni. Dobro, potem bom pa začel z Eurojustom oziroma vprašanji za njih. Ali je komisija tukaj? Predstavniki komisije so tukaj? Ne. Dajmo jim par minut, eh, da se malo odpočijajo, zdajo plaš dol in nastavijo slušalke. Dobro, predno uh, se komisija usede, grem direktno na Eurojust. V svojem poročilu ECA pravi, oziroma obračunsko sodišče pravi, da v letu 2007 in 2008 v končnih poročilih je uh, por, eh, eh, sodišče govorilo o velikem številu nezasedenih delovnih mest 63 in 26 eh, odstotkov, vendar 33 in 26. Potem pa v letu 2010 niso pripravili nobenih um, postopkov za kadrovanje. Zato sprašujem Eurojust, zakaj je težko kadrovati, kakšni so problemi in ali kljub temu, da ni dovolj kadrovsko zaseden, Eurojust verjame, da izpolnjuje svoje naloge. Pri izbiri kadrov sprašujem ravno tako Eurojust, kaj se bo zgodilo z pogodbami, ki jih je Eurojust sklenil sklenil na osnovi nepravilnih postopkov, kajti ugotovili so eh, pri sod, računskem sodišču, da so taki postopki bili uporabljeni v določenih primerjih. Moje vprašanje je, kaj se bo zgodilo s tistimi pogodbami, ki so bile sklenjene na osnovi neregularnih postopkov. Gospa Keller je um, tudi želila besedo, ali se to nanaša na Eurojust? Ne. Potem pa neposredno, gospod gospodu iz Eurojusa, gospod Hans Jarek, ki je e, izvršni direktor Eurojusta. Izvolite, gospod. Good afternoon, ladies and gentlemen. Lep pozdrav, prišel sem Hans Jarek, poskušal bom čisto kratko odgovoriti na vprašanje. Vprašanje je, zakaj imamo težave pri kadrovanju. Uh, delamo v, na zelo konkurenčnem področju. V Hagu obstaja še Europol in obstaja težava, da le nekateri eh, začasne pogodbe imamo eh, na voljo in to je seveda bila v preteklosti velika težava, kajti nismo dajali dovolj pogodb za nedoločen čas, smo imeli za določen čas več pogodb. Um, nimamo verjetno ustreznega strateškega načrtovanja uh, na področju human resourcinga in razen tega moramo izboljšati. Uh, so sledi, so sledstvo v kadrovanju, eh, moramo eh, stvari delati bolj kontinuirano in to se je že začelo izvajati. Vprašanje je, ali sedaj imamo že zaposlitveni eh, načrt, eh, dejansko ja, od leta 2010 ga resno izvajamo, število praznih delovnih mest, leta 2009 jih je bilo. Eh, 185 nezasedenih, 141 eh, smo jih zasedli leta 2010, 44 jih ostaja še nezasedenih. Torej v letu 2010 185 um, delovnih mest, od tega um, zaposlenih 163, kar pomeni, da smo konec leta imeli 22 um, nezasedenih delovnih mest, kar pomeni. Uh, zmanjšanje, ali Eurojus še vedno lahko izvaja svoje naloge glede na kadrovsko podzasedenost. Ja, pripričani smo, da smo to sposobni in da počnemo to v skladu z notranjimi postopki. Ravno tako je bilo vprašanje, kaj se bo zgodilo z um, pogodbami, ki so bile sklenjene na. Uh, neregularnih postopkih. Naj samo rečem, da se nič ne more zgoditi na pravni osnovi, kajti eh, obstoječi pogodbe so sklenjene, eh, poskusne dobe so pretekle eh, in dejansko sedaj eh, ne moremo ničesar spremeniti in pa zapravo niti ne vidimo nobene potrebe, da bi karkoli spremenjali na tem področju, kar se tega tiče. Upam, da sem dovolj natančno odgovoril. Gospod poročevalec, ali ste zadovoljni z odgovori? Eh, hvala. Nisem čisto na koncu zadovoljen s tem, kar sem slišal, kajti Eurojust je sedaj priznal, da še vedno eh, dela z ljudmi, ki so bili izbrani v neregularnih postopkih in da eh, meni, da eh, ne morejo glede tega ničesar spremeniti v Eurojustu. Mi smo pa tisti, ki se moramo odločiti, kaj bomo si o tem mislili ali ne. Ali kdor koli še želi eh, zastaviti vprašanje, kat za katero koli um, agencijo, mislim, da to lahko storite kadarkoli vmes. Sedaj pa, če dovolite, bi se vrnil nazaj na komisijo. Leta 2009 je bila raven izvajanja obveznosti. Eh, na našem področju 97,7 odstotkov, kar pomeni, da se je od leta 2008 to izboljšalo. In, um, Izvajanje plačil je bilo 89,6 odstotkov, kar je tudi povečanje glede na leto 2008, vendar pa je eh, število stornacij razmeroma veliko 8,3 odstotkov. 8,5. Eh, zanima me, kako se različne eh, programi in aktivnosti na področju eh, te, pre, te območja varnosti in pravice eh, izvajali, kdaj se bodo na tem področju opravile, eh, opravila poročila in kdaj nam bodo dana na voljo. In ta, še zlasti tudi služba za eh, zunanje delovanje. To me zanima, kako, koliko je bilo SIS-2, koliko je bilo iz porabljeno v letu 2009 in zakaj je bilo toliko eh, stornacij v letu 2009 in posledično več kot v prejšnjih um, obdobjih. Zanima me, um, poslal sem vprašanja vnaprej, upam, da bom dobil odgovor. In sedaj um, bom dala, uh, predala predsedovanje gospe uh, eh, Gencu, ko predstavniki komisije so se sedaj verjetno že lepo posedli in slišali ste kar nekaj vprašanj poročevalca. Gospod Klas, uh, želite še kaj dodati kot vprašanje komisije ali pa boste slišali sprva, kaj bo odgovorila komisija, pa se bo se vedno to oglasili? Uh, gospa predsedujoča, ali je gospod Buset del uh, končal ali bo zastavljal še dodatne vprašanja? Kot smo rekli, gremo od, komisije, od agencije do agencije, ampak začne komisija. Izvolite. Ok, thank you. I'm Steph Stephanie Carion iz eh, DG um, pravica in notranje zadeve. Ker se tiče zastavljenih vprašanj, bi sprva podala kratko izjavo. Eh, ko smo brali poročilo eh, poročilskega sodišča, moram reči, da smo bili manj ali več zadovoljni, zaradi tega, ker nismo videli nobenih velikih eh, problemov. To izhaja tudi iz vaših vprašanj, ki se pravzaprav predvsem nanašajo na stopnje izvajanja ali implementacije na ravni obveznosti. Vam lahko na kratko povem, da gre za uh, predvsem uh, skupno upravljanje. Uh, eh, gibljajo se stopnje med 98 in 99 in 100 odstotki, kar se tiče obveznosti in kar se tiče izplačil. Torej, tukaj imamo skoraj 100 odstotno izvajanje teh uh, skladov, ki so v skupnem upravljanju. In to se nanaša tudi na notranjo in zunanje meje, ki ste jih posebej omenjali. To pa pomeni, da smo nadomestili oziroma eh, premostili zaostanke iz leta 2008. Kar se tiče srednjeročne ocene, eh, poročila pričakujemo v prvi polovici leta 2011, letošnjega leta. Dobili jih bomo sedaj v prvem semestru in na to se bomo odzvali. Potem pa ste imeli vprašanje glede SISA 2 raven eh, izvajanja, eh, obveznosti in izplačila. V tem primeru so okrog 72-73 odstotkov. To odraža dejstvo, da smo imeli tehnične probleme za SIS-2 v 2009. Kot verjetno veste, smo tudi eh, izjavili eh, pridržek v poročilu za leto 2009 in to se je odražalo tudi na plačila. Potem pa eh, raven izravnave 8,5 odstotkov. To oziroma stornaci, to je 44 milijonov skupaj. Velik del tega predstavljajo veliki informacijski sistemi. Zaradi tega smo tukaj eh, za, eh, počakali za plačili in deloma je tukaj v veliki meri eh, so to agencije, 22 milijonov skupaj, 10 milijonov glede Frontexa, 4,5 milijona FRA in potem CEPOL. 1,7 milijona. Vse skupaj 22 milijonov plačil ni bilo izvedenih oziroma plačanih za agencije. Potem so pa tukaj še manjše postavke, programi, ki niso se obnesli tako, kot se je prečakovalo pri predvsem v neposrednem upravljanju in eh, predvsem pri preprečevanju um, kaznevih dejanj in boj proti njim. Upam, da, da sem odgovorila na vse vprašanje. Če imate še kakšno, izvolite. Hvala. Glede uh, stornacije ali neizplačanih. Uh, plačil, koliko teh 8,3 eh, eh, odstotka predstavlja v eh, milijonih evrov ali 8,5 odstotkov in kateri je odstotek proračuna cepala predstavlja teh 7 milijonov. Če dovolite, dajte mi minutko, da preračunam, pa vam bom povedala. No pa počakajmo eno minuto. no please wait a minute we are still waiting še vedno uh, čakamo da uh, komisija izračuna pro uh, odstotke in v tem času pa uh, predlagam da razpravljamo uh, tudi o drugih agencijah tako da si prihranimo čas pa vam bomo potem že dali čas na za odgovor komisija Question, Očitno je bilo to težko vprašanje. Uh, eh, ne želim dati napačne informacije, ni to tako enostavno, kaj ti uh, eh, preklicana por, um, plačila se nanašajo le na 2000. 2009, ampak tudi 2008. Zaradi tega moram toliko računati. Hvala. Dobro, sedaj bi vprašal komisijo, pa tudi predstavnike agencije oziroma prosil, da svoje odgovore pošljajo v pisni obliki. Kaj ti na ta način, po mojem mnenju, bodo vsi kolegi videli odgovore na vprašanja? pa tudi zaradi tega, ker imamo tukaj časovne omejitve in ne bomo mogli vsega obravnavati. No pa pojdimo naprej na druge agencije. Eh, Evropski centr za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Ta centr, pravi računsko sodišče, je izvedlo približno 339 tisoč eh, plačil za kar je približno uh, eh, 26 odstotkov. Zato bi vprašal, kaj ta centar počne, da bi bolje izvajal svoj proračun. In ravno tako bi vprašal predstavnike centra glede na sredstva, ki so jih eh, dobili iz eh, odbora za upravljanje z prevajanjem. Vprašanje komisiji, ali je komisija mnenja, da je ta, to notranji dohodek in ali center se bo na kakršen koli način odzval. Um, bolj razvidno v podobnih situacijah. Dobro, predno gremo naprej, bi vprašala, ali ima še kdo drug v dorani dodatno vprašanje za to agencijo oziroma center? Nihče? Dobro. Potem prosim gospoda Goethe, eh, direktorja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami da odgovori in potem bom prosila, da stori isto tudi komisija. Hvala, gospod predsedujoča. Kar se tiče vprašanja eh, glede administrativnega proračuna. Kot smo rekli, imeli smo 339 eh, eh, tisoč, kar je 2 odstotka celotnega proračuna. Ne gre za 26 odstotkov, ampak gre za 2 odstotka celotnega proračuna. Iznotraj tega vse eh, vsote imamo pa 26 odstotkov, ki so čisto za administrativno normalno delovanje. Ostalih 76 odstotkov pa uh, se veže na preselitev v nove prostore in tukaj smo imeli eh, težave zaradi uh, zakasnitev z uh, strani lasnika zgradbe. Uh, to je pa. Uh, pristaniška uprava Lizbonske luke. In kljub temu eh, ta komentar smo zelo eh, resno obravnavali, zato smo eh, natančno razložili navodila našemu osebju, tistim, ki se ukvarjajo z računovodstvom in nadzorom nad proračunom, tako da bi lahko preprečili podobne situacije v prihodnosti. Imeli smo posebne. Um, petka to je organizirano izobraževanje eh, za naše uslužbence na to temo, tako da bi se eh, bolje, eh, bolje bili sposobni načrtovati in poročati o tem področju. Potem pa še nekaj, tisto, kar ste vprašali glede notranjega prihodka. Tukaj gre za denar, ki smo ga dobili od centra za prevajanje iz prejšnjih let, kajti Izkazalo se je, da so bile cene na stran nižje, kot so bile pri, predvidene eh, v eh, prevajalskem centru. In to smatram, ta sredstva, kot eh, notranje dosežen prihodek na osnovi člena 93 v skladu z uredbo, ki govori o neustreznih, eh, neustreznem izplačilu. In seveda obstaja tudi zakonodaja, ki govori o tem, da, eh, da se zapadlost ugotovi poznaje. Ampak eh, to Izkazalo se je, da so bili pač prevodi cenejši, kot smo načrtovali, ampak to se nanaša le na nas, ampak na eh, tudi druge agencije in zaradi tega bi bilo smiselno zauzeti nek horizontalni pristop k celotnemu vprašanju, če je to sploh vprašanje. Zaenkrat komisija ni dala nobenega komentarja na to temo, ampak mislim, da se bo komisija. Eh, s tem ukvarjala pri eh, naslednjem, eh, pri naslednji reviziji okvirne uredbe za agencije. Ampak, če imate še kakšno drugo vprašanje, prosim, izvolite. Hvala lepa. Ali so še kakšna vprašanja? Ali ste zadovoljni s temi odgovori, gospod Bosutil? Gospod Skaler. Ali bi lahko komisija povedala, če imajo te podatke, ali bodo potrdili stališče agencije Ali lahko komisija to pove? Hvala lepa. Komisija, izvolite, beseda je vaša. Ja, to vprašanje je dejansko zastavilo več agencij, prihaja iz večjih agencij, ne le, eh, le ne le z tega političnega področja. Torej, zdi se, torej, da stališče komisije je, eh, kot sem ga ravno kar dobila, je, da ima računsko sodišče prav in da bomo dejansko eh, v zvezi z EMCDA eh, šli v tej smeri, da bo to klasificirano oziroma razporejeno pod raz, razne prihodke oziroma pod eh, kateri koli drugi prihodki. To bo kategorija, pod katero bo to padlo. Hvala. Če je to zdaj zaključeno, pojdimo na naslednjo agencijo. Ja, rad bi šel naprej na Frontex in bi zastavil nekaj vprašanj v zvezi z prenosi iz proračuna 2009. Zakaj je bilo toliko stroškov eh, eh, znesko prenesenih eh, naprej? Kako je to vplivalo na proračun agencije? Kako je agencija? izboljšala oziroma eh, napredovala pri svojih naporih eh, po tem, katere ukrepe je sprejela in ali ti ukrepi so že upoštevani pri delu, ki bo vključeno v naslednji pregled eh, dela Frontexa. Toliko za enkrat z moje strani. Preden eh, dobimo odgovore, ali ima morda še kdo drug kakšno vprašanje? Izvolite, gospod Ker. Uh, v zvezi s tem, kar je bilo že zastavljeno, bi vprašala še nekaj. Namreč v luči tega prenosa iz enega leta v drugo leto, ali mislite, da je, lahko, da je ves denar možno absorbirati ali ga je morda nekaj preveč ali se ga da porabiti in ali je to skladno tudi s tem, da so še prosta delovna mesta Namreč eh, rekli ste, da Frontex, menite, da Frontex lahko izvaja svoje naloge z obstoječim osebjem. Hvala. Bez. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Uh, in line with my colleagues. Uh skladno s tem, kar so povedali že kolegi, na katerih področjih je Frontex največ prenesel denarja eh, iz leta 2009? In še drugo vprašanje, ali menite, da je proračun za Frontex previsok in da bi ga bilo treba znižati glede na zmogljivosti agencije? Hvala lepa. Morda še kdo kakšno vprašanje? Mikrofon. Ich hoffe, genau, du works. Ähm, ich habe die umgekehrte Frage, nachdem Frontex jetzt zum ersten Mal in. Obratno vprašanje. Glede na to, da sedaj Grčija resnično potrebuje Frontex oziroma je tam obremenjen, v kolikšni meri so se tukaj povečale potrebe po sredstvih ali po osebju po tem novem, novi operaciji v Grčiji in ali posledično uh, obstajajo sedaj nove potrebe, kajti ta operacija je vendarle bolj obsežna, kakor je bilo predvideno na začetku. Ja, Zdaj bi dala besedo gospodu Jekalajtinenu iz Frontexa, da odgovori na ta vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dobar dan, sem skupaj. visoki znesek prenesenih sredstev in pa uh, zmanjšanja je bil dejansko velik izziv in odpisov je bil velik izziv. Kot sem pa že povedal, je tu pač neka zgodovina za tem, to je zdaj že četrtič ali petič, da se, to, uh, da se o tem pogovarjamo. Zel kot je gospod Buzotil, bom eh, z veseljem eh, podal odgovore na ta vprašanja, ampak naj najprej odgovorim na vprašanja, ki sem jih prejel. Kar se tiče prenesenih sredstev, torej eh, proračun Frontex je bil najbolj prizadet zaradi tega in Prva tri področja so skupne pomorske operacije, potem na drugem mestu usposabljanje in uh, na tretjem mestu eh, projekti v zvezi v zvezi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Torej, to so ta tri eh, področja, ki so bile najbolj prizadeta v tem smislu. Mislim, da je to že neke vrste deja vu. Namreč lani smo govorili o tem, če govorimo, če vzamemo samo predvidevanja za eno leto, eh, ko govorimo torej o izvajanju proračuna v enem letu, je pač tako, ampak ko pa vzamemo eh, leto 2009, zdaj imamo končne številke, čeprav so morda nekoli, nekoliko pozne, kakšno leto prepozne. 91 odstotkov je bilo obveznosti eh, oziroma zavez izpolnjenih kar je več kot v letu 2008 in še sicer nepotrjena raven plačil pa je bila 80 odstotkov. Mm, to so precej boljše številke, kot če gledamo samo eno leto, seveda pa je treba priznati, da te številke ne dosegajo ciljev, ki so bili zastavljeni, ki smo jih tudi sami zastavili sebi. Kar je treba tukaj upoštevati, je, da se lahko stvari na poslovnem področju zelo hitro, zelo močno spreminjajo, kot smo videli, eh, ko govorimo torej zdaj o izvajanju proračuna za leto 2011 in eh, vidimo, da je prišlo do dveh velikih sprememb z tega stališča. Namreč izredno se je spremenilo razmerje med uh, pomorskimi in z, uh, kopenskimi mejami in velika koncentracija je zdaj na turško-grški meji. Vsi razumemo, da, da je stališča proračuna precej dražje izvajanje operacij na morju zaradi patruljnih čovnov, helikopterjev, letal in tako naprej. E, medtem ko na kopenskih mejah uporabljamo avtomobile, termovizijske kamere, pse in pa pač Eh, se premikamo peš. Torej, te, stvari, te dejavnosti moramo načrtovati več kot eno leto prej, preden se zgodijo. Več kot eno leto prej. Imamo 27 držav članic, ki se morajo uskladiti, operativno namreč opraviti eh, ocene tveganja, torej stvari niso znane vnaprej. Potem pa imamo še tretje države oziroma partnerje v tretjih državah in eh, države, ki so pridružene šengenskemu sistemu. Torej vse to je treba upoštevati. Kar se tiče drugega vprašanja o ravni proračuna, namreč tu ne smemo stvari gledati ločeno, kako je z proračunsko ravnjo. Vzeti moramo celotni trikotnik v obzir. Finančni viri na eni strani, človeški viri, agencije na drugi strani, kar je izjemno pomemben dejavnik v tem kontekstu, in pa tretja, tretji kot tega trikotnika je pripravljenost držav članic, da sodelujejo, kajti to je ravno bistvo celotnega delovanja. Na noben način ne moremo držav članic prisiliti, razen eh, eh, kar se tiče eh, enot za hitro posredovanje. Torej, stvari so zelo kompleksne. Ne bi rekel, da je torej proračun previsok. Ne, nasprotno, še vedno imamo nekaj prostora za povečanje porabe, še posebej letos in v naslednjih letih. Kar je najbolj problematično področje stališča virov, so človeški viri. Razumemo seveda, da se osredotočate na administrativne stroške, na nekatere druge stroške eh, in v letu 2010 je bila eh, številka 35 odstotkov za administracijo in 65 odstotkov za operativne stroške. Leto predtem je bilo nekoliko boljše razmerje. Tu, to, vendar pa to ne govori o operativni uh, intenzivnosti, namreč večina našega osebja dejansko dela na operativni ravni to je treba upoštevati. Tretje vprašanje je bilo v zvezi z novimi dejavnostmi oziroma s povečanjem novih dejavnosti, čeprav to ni nekaj, kar eh, se povezuje z izvajanjem proračuna 2009. Res je, da vse dejavnosti, vsi napori od sredine oktobra lani in še vedno govorimo tukaj torej, o enotah za hitro posredovanje, o njihovem delovanju, da se vse te dejavnosti torej, povečujejo in to ima jasno učinek tudi na uh, proračunske postavke za leto 2010. Ugotoviti smo morali tudi, kako eh, se odzvati oziroma kako ravnati v zvezi s temi urgentnimi zadevami, ki so se pojavile v tem času. Uspelo nam je obvladati situacijo, tako da smo premestili nekaj eh, svojega osebja. Predvsej se je povečalo uh, torej, uh, v smislu, uh, to v smislu tako operativnih kot administrativnih misij in uh, to je seveda pomembno, uh, to bomo lahko pa ocenili, ko bodo te operacije zaključene. To bo, kmalo, to bo kmalu. Ocena tveganja oziroma analiza tveganja je tudi zelo pomemben dejavnik, eh, ki ravno tako prinaša nekaj negotovosti, kar se tiče proračuna oziroma izvajanja proračuna in načrtovanja za prihodnje. Tu imamo dejavnike, kot so recimo vremenske razmere, ki jih je treba upoštevati oziroma ki lahko vplivajo in močno, dominantno vplivajo na možnost recimo patrulj, uh, uh, uh, uh, ki lahko porabijo tudi 8000 evrov na uro, to ima neposredne učinke torej na, na proračun v končni konsekvenci. Če povzamem, vse ugotovitve računskega sodišča, pa tudi seveda gospoda poročevalca, so utemeljene, tu gre za dejstva, mi razloge za nje poznamo in resnično smo se zelo trudili, da bi uh, uravnotežili strukturo upravljanja proračuna, celotni finančni sistem, zato da bi bil sistem tudi bolj trden in zdrav, ampak zaenkrat še nismo na ravni, ki, jo, ki smo si jo zastavili v svojih ciljih. Torej, trend menimo, da je pozitiven, vendar pa še nismo na ustrezni ravni uh, uh, stališča ciljev, ki smo si jih zastavili ki smo si jih sami zastavili. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Ali je tu še kakšno morda dodatno vprašanje? Ja, zanimalo bi me strani gospoda Lajtine na dve stvari. Prvič, v zvezi z številko 14, točko 14 v našem dokumentu, kjer je mnenje računskega sodišča, da je od 25 milijonov zaves za tretji naslov v letu 2009 je 3,5 milijonov evrov bilo povezano z tako imenovanimi lapsed operations, torej uh, z prekinjenimi najbrž operacijami, torej uh, ko, se operacije, ko so se prekinjile, pa se niso potem nadaljevali. Zanimalo bi me, kaj to pomeni. In končno zadnje vprašanje. Zanimalo bi me bolj po, zelo natančno v zvezi z 17. točko, ko nam računsko sodišče pravi, da več kot 28 milijonov evrov v 2009 je bilo izplačano na podlagi enostranskih odločitev, ki jih je podpisala agencija in čeprav razumem, meni računsko sodišče, da to ni v skladu z ustreznimi predpisi. Torej tudi tu bi me zanimalo, kakšno je pojasnilo agencije v zvezi s tem, zelo konkretno kako je s to novo pravno obliko sporazumov oziroma dogovarjanja, za katero agencija pravi, da zdaj deluje. Torej, to bi me zanimalo. Preden dobimo odgovor, mislim, da je tukaj še nekaj vprašanj. Gospa Keller, gospa Matjuj. Uh, about, uh, the... Še enkrat moje vprašanje v zvezi z zaposlovanjem osebja. Ali menite, da je naloge Frontexa možno izvajati z obstoječim številom zaposlenih. Zdaj imamo prvič te operacije v Grčiji in Frontex je tako rekoč na vrhuncu svojega delovanja. Ali menite, da je trenutno osebje zadostno za opravljanje teh dejavnosti? Hvala. Matijo, please. Gospa Matijo. Gospa predsedujoča. Prašala bi gospoda uh, direktorja, kako nameravajo izboljšati koordinacijo z državami članicami, kar bi pospešilo tudi eh, dobro izvajanje, eh, omogočilo dobro izvajanje proračuna. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo še nekaj vsebinskih vprašanj. Gospod direktor, izvolite, beseda je vaša za, do, za odgovore, potem pa bo sledila komisija. Hvala lepa. Naj grem neposredno na vprašanja. Kar se tiče uh, točke 14a, namreč v zvezi s temi, zvezi s temi tremi uh, in pol milijoni, zakaj se to ni zgodilo? Preprosto zato, zaradi pomankanja poguma na ravni, kjer bi to bilo treba opraviti. Nekatere stvari bi bilo treba še izpeljati na koncu proračunskega oziroma fiskalnega leta in ni bilo jasno, ali naj jih naredimo ali ne lani je bila situacija precej boljša in zato, se, zato je bilo zdaj odločeno, da bomo bolj previdni in, in zaradi tega je torej prišlo do tega odstopanja. Drugič, kar se tiče eh, enostranskih odločitev o dodelitvi. Tu imamo zelo jasno zgodovino vsega tega, namreč finančna regulativa je bila spremenjena že pred nekaj časa in obstajala je možnost, da kot smo to že naredili, da se eh, eh, na podlagi enostranskih odločitev eh, izdajajo sredstva. Tu smo upoštevali, da praviloma zainteresirane strani so tu meni organi, policijske organizacije, obaljne straže in tako naprej, in da načeloma, da je njihova na, eh, zanesljivost načeloma nekaj drugega kot eh, kot eh, kljub dolžnemu spoštovanju, kot eh, je zanesljivost dejavnikov v zasebnem sektorju. In Evropsko računsko sodišče je to upoštevalo na naslednjem, pri naslednjem predgledu. Bili so zelo trdni glede tega in vprašali smo jih, kako menijo, da bi bilo to mogoče spremeniti. Namreč naša razlaga v zvezi s finančno regulativo je bila takšna, je bila različna od razlage računskega sodišča. Torej, zanimalo nas je, kako, oziroma ko smo se poučili z pravilno razlago, smo takoj spremenili notranje postopke. Tako da je samo nekaj časa, samo določen čas so stvari tekle na ta način, po naši razlagi, skladno z našo razlago uz, uh, finančne regulative, potem pa smo začeli, torej da smo izdajali, uh, uh, odobravali plačila na podlagi enostranskih odločitev. Žal mi je, nisem takoj uh, tega, kar je, uh, slišal tistega, kar je povedala gospa Keller v zvezi z osebjem, ali je zadostno ali ne mislim, da nobena evropska agencija, nobena evropska institucija ne bo rekla, da ima dovolj osebja. Razumemo situacijo zdaj, ko se pogovarjamo o proračunskih postavkah, ampak če pogledamo predlog, ki smo ga naredi, eh, predstavili in pa upravni odbor Frontexa, eh, so naše trenutne potrebe za letos in za naslednje leta eh, pomenijo dve, 26 novih delovnih mest. Torej, v tem trenutku eh, je, so to za nas sanje, ampak vsekakor nam primankuje ljudi in zaradi tega moramo sprejemati nekatere kompromise, ko govorimo tako o količini kot o kakovosti in obsegu naših operacij. Resnično se trudimo da bi vse opravili, imamo jasne prioritete, ampak to je vendarle nekaj, kar je treba upoštevati, da ne moremo namreč zagotoviti takšne rasti, kot je bila predvidena oziroma načrtovana v preteklosti, glede na ta dejstva in na takšne okoliščine. To je pač osko grlo. Tu je treba biti jasen in jasno povedati. In končno vprašanje v zvezi z izboljšanjem situacije, z izboljšanjem stanja. Že dve leti imamo sicer zelo sistematičen, ampak nekoliko neroden sistem, precej neroden sistem povezovanja z državami članicami in z čl državami pridruženimi šengenskemu sistemu. Tako stališča operacij, kot, eh, operativne, po, operativni kot po administrativni plati. Tu imamo dvostranska eh, eh, dogovore pogovore z posameznimi državami članicami, da, da ugotovimo, kako so same pripravljene, kaj so pripravljene narediti. Dajmo jih tudi nekaj časa, da odgovorijo, v, v katerih operativnih dejavnostih bi lahko sodelovali v naslednjih letih in tako naprej. To je en del. Ko pa govorimo tudi o točnosti proračuna in o tem stalnem problemu prekomernega načrtovanja oziroma eh, po, eh, eh, eh, eh preseganja proračuna, pa moramo tu govoriti o tako imenovanem eh, REM, REM šitu, torej eh, o seznamu REM, namreč, eh, ko govorimo o nekaterih kopenskih in zračnih operacijah, to pa je seveda vprašanje načrtovanja, kako Eh, ko se vprašamo, recimo, koliko stane patroliranje, patroliranje z dvomotornim helikopterjem ali z nekimi ustreznimi ladjami oziroma plovili in tako naprej. Takrat, ko to vemo, šele lahko začnemo naštetovati proračun. Zdaj imamo boljša pravila, natančnejša pravila in eh, zelo smo lahko prepričani, da bomo zdaj bolj natančni pri načrtovanju operacij v tem smislu, ki sem ga omenil. Tudi kar se tiče poročanja, poročanje je bilo usklajeno, zdaj je eh, uravnoteženo oziroma urejeno. Tako da pravzaprav zdaj ne začenjamo. Da ne začnemo na začetku leta, potem pa zapremo oči in na koncu leta pogledamo, kaj se je zgodilo, ampak smo zdaj začeli te stvari ločevati, operacije ločevati v krajša časovna obdobja kar nam omogoča, da smo bolj natančni, bolj zanesljivi, kar se tiče poročanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali so morda še kakšna dodatna vprašanja, ampak moramo iti naprej. Lepo vas prosim. Eh, prišla je tudi prošnja, da pisno odgovorite do roka, pisno odgovorite na vprašanja, ki so bila zastavljena pisno, torej kar se tiče eh, vsebinskih vprašanj. Eh, Hvala. Prišel bi na Evropsko policijsko akademijo na Cepol namreč eh, zastavljam res vprašanje, kjer imam največ vprašanj, eh, kjer imam največ problemov. Računsko sodišče nam je eh, povedalo v svojem poročilu, kar se tiče nabav, postopkovnih nabav, naba, postopkov nabav, v štirih primerjih je prišlo do nabave brez pogodbe, brez, ki, ni bilo na, ki niso bile na podlagi pogodbenih razmeri, torej brez razpisa, brez pogodbe v nekem drugem primeru je postopek izpeljal eh, zaposleni, ki ni usposobljen za nabavo in torej niso bili upoštevani, upoštevane zahteve nobenih, uh, uh, ni bila opravljena niti finančna analiza vnaprej, niti finančno poročanje po opravljenih operacijah. Zato bi me zanimalo, ali obstajajo kakšne raziskave, zakaj to naročanje ni bilo izpeljano ustrezno. Uh, ali je kdorkoli odgovarjal za te resnične eh, pomankljivosti v teh postopkih in pa ali novi sistem, ki naj bi zdaj deloval, namreč to z uh, skrbnikom za nabavo in tako naprej, ali to deluje. Res, preden gremo naprej, bi si želel dobiti odgovore na ta vprašanja. Preden dobimo odgovor, ali ima morda še kdo kakšno vprašanje? Francisca? Jaz imam kar nekaj vprašanj. Ampak ne vem, gospod Buzotil, če bi želeli najprej slišati odgovore na to, za me je to v redu, če najprej slišimo odgovore na vaše vprašanja. Matijo. <clears throat> Hvala, gospa predsedojoča. 900 tisoč evrov je bilo zamud pri plačilih, eh, menda se je sicer to rešilo, ampak ali nam lahko povesti, Poveste, kdaj bo to dejansko rešeno? Namreč, ali gre tu za zakasnjena plačila za 2008 ali še odprej? In na katero proračunsko leto bo to vplivalo? In pa končno, od katerega proračunskega leta, od katerega proračunskega leta bo lahko agencija upoštevala eh, pravilni postopek? budgétaire deux mille neuf quarante trois eh, triinštirideset odstotkov proračuna je bilo prenesenih Potem imamo tukaj dnevne sestanke eh, eh, o finančnem upravljanju, ki so se začeli izvajati in ustrezne nadzore. Pojasnila Cepola bi, bilo, bi, bila, bi morala biti bolj jasna ali nam lahko tudi pojasnite. Na osmi strani vidimo, da je kapital agencije Torej, da je šlo za nek znesek konec decembra, zakaj agencija ni upoštevala ravnovesja skozi leta in kdaj boste uh, storili kaj, da se takšna situacija popravi. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajemo besedo gospodu Šröderju. Prosim ga za kratek odgovor, kaj ti zmanjkuje nam časa. In potem bomo videli, če obstaja še kakšno vprašanje. Hvala lepa. Najprej lep pozdrav z moje strani. Naj, najprej podam neko splošno izjavo. Trenutna uprava Cipola nima nobene, nobenega namena, da bi se zagovarjali, ko gre za napake v preteklosti. Prav gotovo so te napake obstajale tako pri upravi, kakor tudi pri upravi s financami. No, se bom vrnil k tej temi, ampak najprej naj odgovorim na postavljena vprašanja, kar se tiče razpisov. E, štirje primere, štiri primere smo identificirali, ko so bile nabave izvedene brez razpisa, oziroma v razpisu je bila upletena tudi oseba, ki ni imela vseh potrebnih pooblastil za to. Na koncu leta 2009 eh, smo imeli pooblaščenca za mm, razpise oziroma za nabave. Vse uradnike smo tudi izobraževali na področju razpisov in eh, želel bi podati oceno uh, notranjega revizorja, ki je izjavil, da sedaj to dobro poteka v agenciji. Vprašan sem bil, ali smo raziskali napake iz preteklosti, eh, kakor sem že omenil, v takšne preiskave ni bilo. Želeli bi se ozreti predvsem v prihodnost no in kar se tiče odgovornosti, ko gre za vprašanje nabav, razpisov, nismo vzpostavili osebne odgovornosti. Torej, ne želimo, da bi bila neka oseba odgovorna za vse napake. Smo pa sedaj uh, sprožili postopek proti bodočemu direktorju. Vse mora tudi on preduzeti del odgovornosti in mora vrniti del škode davkoplačevalcem. Sedaj pa še zadnje vprašanje. Uh, gospe Matijo, na to bo odgovoril moj kolega. Pozdravljeni. Kar se tiče proračuna oziroma prenosov, eh, letos smo to naredili z opombo, in pa za pomočjo tabel, vzorcev. To nam je omogočilo izkoristiti sredstva milijon devetsto tisoč. Prav tako pa smo tudi se odločili, kaj narediti z preostalimi krediti. To bo postopek, ki bo trajal tudi naslednje leto. Kakšne izboljšave predvidemo? Eh, predvidevamo. Eh, imamo odbor, ki bi jo nadzoroval poslovanje agencije, imamo tudi dogovore, ki nam bodo omogočili boljši nadzor nad izplačili. Kakor je povedala gospa Matju, se tedensko srečujemo in govorimo o finančnih zadevah. Imamo tudi tedensko poročilo o izvajanju proračuna. Zakaj je bilo toliko prenosov v letu 2009? Edini razlog za to je, da ni bilo nobene uradne analize prenešenih sredstev. Smo pa to nadoknadili takoj, kot sem se pojavil jaz. Ima kdo še kakšen dodaten komentar ali vprašanje? Gospa Makovej. Hvala. Najprej bi si želela pojasnila. Torej, nihče ni predzel odgovornosti za to, kar se je zgodilo leta 2009. Nam pa novo vodstvo pravi, da poteka postopek proti eh, bivšemu direktorju, ki naj bi, tukaj citiram, vrnil denar davkoplačevalcem. Zanima me, ali ali pos, poteka kakšen postopek, ali obstaja pravna analiza tega postopka. Torej, zanima me uh, dodatno pojasnilo v zvezi s tem, kako poteka ta postopek. In, ka, in pa drugo vprašanje. Uh, pogodbe z. Uh, strokovnjaki za izobraževanje, ki jih uh, ta akademija ni podpisala. Eh, torej, eh, računsko sodošče je ugotovilo, da so te pogodbe bile nezakonite in sedaj me zanima, kaj se s temi pogodbami zgodilo, kakšen je sedaj status teh pogodb. Hvala. Franciska Keller. Nekaj vprašanj sem eh, že postavila v delovnem dokumentu upam, da bom na to dobila pisni odgovor. Imam pa še nekaj dodatnih vprašanj. Kar je bilo v razrešnici za leto 2007 omenjeno števil, omenjeno veliko problemov, me zanima, zakaj še prej ni bilo izboljšave. zakaj po razrešitvi iz leta 2008 ni prišlo do potrebnih sprememb. In pa še vprašanje osebne porabe denarja. Tudi to se je dogajalo leta 2007, bilo je kar nekaj primerov in nič ni bilo storjeno leta 2008 in tudi ne v letu 2009. Zato me zanima, zakaj je to bilo zanemarjeno toliko časa. In pa potem rekli ste, da ste bili da ste nastopili svoje mesto pred dvema mesecema. Zato me zanima, kdaj ste najeli to, te finančne strokovnjake, kdaj ste najeli te osebe, ki se ukvarjajo z nabavami. In pa kako je bil vzpostavljen ta priročnik za nabave, za razpise, ali je to pripravil zunani strokovnjak, notranji strokovnjak ali nekdo, ki je imel izkušnje z negativnimi primeri iz preteklosti. Gospa Matjo, na to gospod posutil in potem bo gospod direktor odgovoril na vprašanje. Gospod, ali nam lahko poveste, kako potekajo sestanki z upravnim odborom? Namreč ali se stvari, se spremembe dogovarjajo med direktorjem in upravnim odborom in eh, če se če tu ne pride do razrešnice, eh, ali ste bolj v stikih z delovno skupino za proračun upravnega odbora ali z upravnim odborom. Zanima me, kako te stvari potekajo na upravnem odboru in kakšne odnose, ima, odnose imate z upravnim odborom. Vse to bi rada slišala, da nam pojasnite. Vsem nam, ki smo tukaj. Hvala. Uh, Hvala, predsedujoča. Številno vprašanje, ki sem jih želel sam postaviti, so že postavili kolegi. Eno vprašanje pa še ni bilo postavljeno in sicer se to nanaša na. Uh, us, chair, noted, report, uh, Računsko sodišče je v poročilu za leto 2008 že govorilo o tem, da strošek za organizacijo tečajev in pa seminarjev predstavlja velik del proračuna Policijske akademije. In eh, tudi za leto 2009 so bile razkrite hude pomankljivosti. To je zelo obsodujoča izjava računskega sodišča. Zato me zanima, zakaj ste probleme iz leta 2008 ponovili v letu 2009. Gospod direktor, sedaj pa imate čas za odgovore. Hvala lepa. Najprej osebna odgovornost. Zelo natančno smo preverili, v kolikšni meri je bivši direktor osebno odgovoren in področja, kjer smo prišli do jasnega zaključka, da obstaja osebna pravna odgovornost. Um, smo ugotovili, da so je bilo, eh, da je prišlo do nepravilne uporabe denarja približno 202 tisoč eh, evrov. V primerih, ki sem jih eh, omenil, smo to natančno preverili in smo začeli postopek za ponovno pridobitev sredstev proti bivšemu direktorju. Če bomo ugotovili nepravilnosti na drugih področjih, bomo uh, seveda tudi zahtevali vračilo teh sredstev. Potem, kar se tiče strokovnjakov za usposabljanje, za izobraževanje, v bodočem sistemu smo imeli, eh, smo sodelovali akademije in pa koledže iz eh, držav članic, kjer smo skupaj razvijali programe za izobraževanje policistov v eh, Evropi. To je potekalo s pomočjo pogodb med Cepolom in pa policijskimi akademijami v državah članicah. Vendar pa je to bil napačen pristop, In kar nekaj časa je trajalo, da smo ta postopek spremenili. Na zadnjem sestanku upravnega odbora smo pristop popolnoma spremenili. To pomeni, da sedaj več ne bo nadaljnih pogodb, kakršne smo poznali v preteklosti. In želel bi podariti tudi to, da smo pogodbe prekinili že junija 2009. Od junija 2009 te pogodbe niso bile izvajane sedaj se zauzemamo za sistem eh, enotnih pogodb in to nam sedaj omogoča, da smo spremenili finančno uredbo cepola, izbrisali smo odstavek, ki ga je računsko sodišče kritiziralo za to, da bi bili v skladu za finančno uredbo in pa drugi odstavek smo spremenili. Finančna uredba Cepola je sedaj v skladu z finančno uredbo. To smo sklenili na zadnjem sestanku upravnega odbora. Vprašali ste me, zakaj ni prišlo do izboljšav prej. E, torej, kako sem že povedal, e, zelo mi je žal, ampak ne morem reči, zakaj bivša uprava ni prej ukrepala. Ne želimo se skrivati za tem, eh, kar se je dogajalo prej, želimo kar se da hitro izboljšati situacijo, vendar pa ne morem eh, iz tega razloga povedati, zakaj že leta 2008 ni bilo izboljšav. Osebni izdatki. Eh, imeli smo Eh, zahteve o povrnitvi denarja, ko gre za osebne izdatke pri posameznih uradnikih eh, za leto 2008 in 2009. Sedaj smo imeli zunanjo revizijo, ki je preučila osebne izdatke, to je izvedlo podjetje, ki ima sedež v Londonu, ta zunanji revizor je podal poročilo in to poročilo smo dali na razpolago tudi odboru za nadzor proračuna. Omenil sem eh, zahtevo za vračilo denarja, eh, ki smo jo podali do, v povezavi s bivšim direktorjem. Spremeni, eh, spraševali ste me tudi o spremembah na področju nabav in odkot prihaja priročnik za nabave. Uradnik za nabave eh, se nam je pridružil leta 2009, leta 2010 je začel z svojim delom in takrat je imel možnost izboljšati sistem. Um, priročnik temelji na njegovem delu, na njegovem znanju, resnično je dobro usposobljen, smo pa zbirali tudi informacije uh, od drugih partnerskih agencij. Gospa Matijo, vi ste spraševali o sestankih upravnega odbora, kakšne so spremembe v prevaravi z bivšim menedžmentom. E, torej, e, mi smo uvedli sistem poročanja, vedno podamo obsežen pregled o razvoju posameznih področji, poročamo o nabavah, o proračunu, o financah tako da lahko ima uprava nadzor nad tem, kaj se dogaja v agenciji. V veselje mi je napovedati tudi to, da imamo proračunski panel, ki prej ni obstajal. Kvalificirani revizori iz držav članic imajo nalogo, da nadzorujejo delo v agenciji in na ta način pomagajo upravnemu odboru pomagal jim sprejemati odločitve, ko gre za upravljanje agencije. Potem spraševali ste tudi o upravljanju tečajev in pa seminarjev. Tukaj ste se spremenili predvsem dve stvari. Eh, od zadnjega leta smo začeli z eh, okvirnimi partnerstvi, partnerstvi eh, prej ni bilo ustreznih pogodb med državami članicami, ampak agencijo, sedaj pa imamo sistem okvirnih partnerstev in uh, podpisali bomo tudi dogovore o sredstvih za posamezne aktivnosti. Te pogodbe bodo napisane v naslednjih dneh, ko nam bo na razpolago proračun. To je bila ena sprememba. Druga pomembna sprememba. Področje kjer smo bili kritizirani. Torej, eh, gre za strokovnjake za izobraževanje in usposabljanje. Tukaj bomo imeli jasni sistem eh, dogovorov, ko gre za razvoj programov. Hvala lepa. Prosimo tudi vas, da predložite pisne odgovore za naše poslance. Imamo še eno agencijo in resnično nam zmanjkuje časa. Gospod Posuti. Hvala. Zanima me, ali je komisija zadovoljna z odgovori Cepola. Odgovore na komentarje računskega sodišča. Zanima me, ali je komisija zadovoljna z odgovori Cepola. Eh, želel pa bi govoriti tudi o zadnji agenciji. Imam dve glavni vprašanji v povezavi z Agencijo za temeljne pravice. Eno je povezano z eh, najemanjem osebja, z zaposlovanjem osebja, kakšne so ocene za nadaljne. za nadaljno kadrovanje in pa potem še posebno vprašanje gre za okvirne pogodbe, ki so bile sklenjene za štiri leta, julija 2007. Po, ved, po manj kot dveh letih pa se je denar, ki je bil določen oziroma dodeljen za takšne pogodbe, že porabljen. Agencija pa je dajala na razpolago dodatna sredstva za te pogodbe brez eh, potrebne avtorizacije in želim si pojasnila agencije, zakaj se je to dogajalo. Jaz predlagam, da nadaljujemo z eh, agencijo za temeljne pravice, na to pa bo komisija podala svoje mnenje o odgovorih Cepola. Gospod eh, Manopolos ima besedo za odgovore. Hvala lepa. Začel bom z eh, dvema vprašanjama, ki jih je postavil eh, gospod Busitil. Kar se tiče kadrovskih načrtov, podozel sem vse ukrepe za to, da bi. se odzval na pripombe sodišča. Uvedli smo mesečna poročila, zato da bi lahko nadzorovali, kaj se dogaja z eh, izvajanjem proračuna, eh, ko gre za prvo postavko, gre za izdatke za najemanje osebja. Agencija je začela svojim delom leta 2007 in eh, leta 2008 smo imenovali direktorja. In povedali smo, da pred, eh, nov, pred imenovanjem novega direktorja ne bo najemanja novega osebja. Sedaj smo torej v neki slepi ulici. Številke, ki jih trenutno imamo, kažejo, da imamo 15 odstotkov večjo zasedbo mest kot eh, v letu 2010. Torej, eh, sprejeli smo vse potrebne ukrepe, imamo načrtovanje, imamo eh, menedžerja za kadrovske načrte, imamo programe z eh, tremi prioritetami. Prioriteta tri pomeni. Torej, imamo te tri prioritete in to je računsko sodišče pohvalilo kot dobro prakso. Na ta način lahko izvajamo določene projekte, ki jih zahteva upravni odbor ali pa komisija, pa nimamo dovolj sredstev, da bi te programe izvajali. Želim povedati tudi to, da smo leta 2009 izvali programe v višini 94 odstotkov. Leta 2008 smo črtali sredstva v višini 3 odstotkov, leta 2009 pa v višini 6 odstotkov. Lanskem letu smo imeli izvajanje v višini 98 odstotkov in to se mi zdi dober rezultat. Z dvema ciljema želimo doseči 100 odstotno ozvajanje. Prenos naj ne bi znašal več kot 10 odstotkov. In pa drugi cilj, ne smemo imeti manj kot 95 eh, odstotno izvajanje obvez v letu 2010 eh, smo, imeli dva, eh, smo imeli 94 eh, odstotno izvajanje in imamo tudi nadzor nad prenosi sredstev. Ti so vezani na eh, zakonite obveznosti. Kaj ti ne moremo se zanašati na poročila iz istega leta. Tudi, če začnemo v začetku leta, moramo podpisati pogodbe do maja in ne moremo dobiti končnih podatkov po tem, ko so končane raziskave eh, oziroma so zbrani vsi podatki. Ti podatki so zbrani vedno po koncu leta. Ampak kakorkoli želimo zmanjšati prenose sredstev. Potem drugo vprašanje, ki ga je postavil gospod eh, Busutil. Gre za okvirne pogodbe iz leta 2007. Tukaj gre za najem podjetij, ki bi naj organizirale konference in pa dogodke. Smo, torej, to pogodbo smo podpisali leta 2007, takrat še nismo imeli novega upravnega odbora in novega direktorja z prihodom novega direktorja. Eh, sedaj delujemo na drugačen način, to je bila politična odločitev upravnega odbora, da bi torej imeli letno konferenco o človekovih pravicah, ta je potekala pred Božičem v Bruslu in je nekoliko spremenila ta razpis. Ta razpis je bil v vrednosti 2 milijona evra in ta denar smo porabili že ob koncu leta 2009, ampak pogodba še vedno veljala. In kaj smo naredili? Šest mesecev prej smo objavili razpis. Nismo pa mogli ga finalizirati pred podpisom. Zato smo lahko zgolj črtali letno konferenco o človekovih pravicah, ki bi jo naj organizirali v okviru švedskega predsedstva. Na podlagi analiz tvegan smo se odločili za takšen postopek. Pogodba pa je zakonita in uh, nobene izjave ni bilo strani računskega sodišča, da bi tu pri tem razpisu bilo karkoli nezakonitega. Hvala. No, mislim, da bi morali nadaljevati. Morda lahko dopustimo še eno kratko vprašanje. No, če eh, ne želi komisija se odzvati na povedano, potem lahko podam svoje zaključke. Potem lahko spregovori komisija o Cepolu, na to pa boste vi podali svoje zaključke. Prej na kratko dajem besedo komisiji, da odgovori na vprašanje z vezi s Cepolom. Hvala lepa. Komisija misli, da je po spremembi uprave sedaj uh, nastopila nova faza, nova uprava si zelo prizadeva za to, da bi našla rešitve za odprte probleme. Uh, Komisija podpira Cepol, podpira ga pri reševanju odprtih vprašanj. Eh, predvsem želimo doseči cilje na področju policijskega usposabljanja, ki so zapisani v štokholmskem programu. Komisija je spodbujala Cepola pri tem, da je potrebno vzpostaviti novo upravo in zahvaljujoč prizadevanjem češkega predsedstva v letu 2009 je maja 2009 bil postopek zaključen. Torej, takrat je odstopil bivši direktor Cepola. Vem, da obravnavate proračun iz leta 2009, ampak vseeno želim omeniti, da je v letu 2010 agencija bistveno boljše izvajala proračun, kako je povedal tudi prorač, eh, računsko sodišče. V prvi polovici leta 2009 je agencija porabila štirikrat več kot pa uh, v celem letu 2010. Tako, sedaj pa nadaljujemo z naslednjimi točkami in uh, prosimo za nekoliko podaljšanje, tolmačanje. No, uh, sam se želim zahvaliti tako sekretarjatu, kako tudi poslancem in pa vsem predstavnikom agencij. Pa seveda tudi komisiji. Vem, da to ni bila najbolj prijetna ura za njih, pa prav tako ni bila prijetna za, menoj, eh, za mene. Ampak vseeno gre za vprašanje preglednosti, govorimo o davkoplačevalskem denarju in upam, da bo to sedaj letna praksa, da bodo agencije prišle v parlament in pojasnile, kako trošijo svoj denar. Se lahko na osnovi tega podamo razrežnico ali ne. Prav tako sem vesel, da je prisotna poročevalka iz Kokobuja, Monika Makovej. In prepričan sem, da bo se seznali tudi z našim mnenjem. Hvala lepa, sedaj pa še naslednji koraki. Um, ehm, 1. februarja bo predstavljen osnutek mnenja. 3. februarja rok za vložitev predlogov sprememb in pa 28. februarja glasovanje v Liberu. Hvala predstavnikom agencij, hvala sem prisotnim. Eh, pričakujemo tudi to, da boste odgovore predložili v pisni obliki. Imamo pa še eno točko na dnevnem redu, gre za sporazum med Evropsko unijo in Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje zametnike navadnih potnih listov. Skupaj za sporazumom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov. Poročevalca sta Monika Makovej in pa gospod Enču. Izvoli, izvolite beseda, lahko povzamete svoja poročila. Uh, on the EU-Brazil visa waiver agreement glede dogovora o odpravi vizonske obveznosti z Brazilijo predlagam, da uh, oba sporazuma parlament podpre za evropske državljane, vključno z uh, Ciprom, uh, Estonijo in Malto, tako da lahko vsi uh, potujejo v Brazilijo za namen poslov, poslovanja ali uh, drugega namena. Ravno tako nad eh, države, državljani teh eh, držav, ki sem jih omenila, teh štirih držav, še vedno eh, potrebujejo vizum za vstop v Brazilijo in če sklenemo ta dva sporazuma, potem to ne več, več ne bo potrebno. Zato predlagam, da Evropski parlament podpre ta sporazuma. Ta drugi sporazum pa se nanaša le na imetnike diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov, sicer je pa vse drugo enako. Ja, gospod Enčun, najlepša hvala, besedo imate. Komand eh, parlamentului sa aprobe acest acord. Eh, eh, hvala lepa, tudi sam priporočam, da se spreme ta sporazum. Pogajanja so potekala v dveh fazah. Sporazum o običajnih potnih listih mora biti ratificiran tudi strani nacionalnega parlamenta, zato bo vse skupaj trajalo dlje. Na to pa imamo poseben sporazum od imetnikih diplomatskih potnih listov in eh, ta lahko stopi v veljavo tudi brez eh, ratifikacije v parlamentu, potem, ko se ga podpiše. Zato so bila torej pogajanja v dveh stopnjah. Želel bi dopolniti samo bistveno, tako da ne bomo po nepotrebni izgubljali časa. Eh, želim spomniti komisijo na to, da ima izključne pristojnosti, ko gre za pogajanja o odpravi vizumov. Obstaja šest držav članic Evropske unije, ki še nimajo odprave vizumov za ZDA in pa za Kanado in zato prosim komisijo, da naj izpogajajo podobne sporazume za diplomatske potne liste in pa običajne potne liste tudi s temi državami. Brazilija je pokazala, da so tukaj da je tukaj možen uh, napredek in uh, nobenega razloga ni, zakaj bi imetniki diplomatskih potnih listov uh, naleteli na takšne težave. Prosim komisijo, da se zavzeme za to, da Češka, Cipr, Romunija, Bolgarija lahko tudi potujejo brez eh, vizumov. Najlepše hvala. Sedaj sprašujem predstavnike sveta, predsedstva sveta ali komisije, če se želijo priglasiti k besedi. Ja, komisija. Eh, hvala za besedo. Naj se v imenu komisije zahvalim obema poročevalcema za njuno popolno podporo za eh, oprostitev vizumske obveznosti eh, oziroma sporozuma na to temo za Brazilijo. In eh, naj se jim tudi zahvalim za prizadevanja, da ta postopek pospešita in dosežeta ratifikacijo obeh sporozumov čim prej. Zadnji element pri mojem prispevku je, da bo komisija še vedno si naprej prizadevala, da bo. Z, končala obstoječe probleme na področju reciprocitete z ZDA in Kanado in da eh, se še enkrat zahvalimo za konkretne prispevke drugega poročevalca. Najlepše hvala. Še kdo? Še kakšen komentar? Ne. Potem pa je rok za ložitev predlogov 12. januar 2011 ob 12. in sklep osnutka, obravnava osnutka poročila 26. 25. in 26. januarja in uložitve predlogov se naj nanašajo le na postopkovne odstavke zakonodajnega predloga, če smo zelo tehnični. Najlepše hvala. Sedaj smo pravzaprav že skoraj uh, ujeli, presegli zamudo. Uh, jutri bomo razpravljali, kdaj bo naslednji sestanek. Uh, jutri naj bi bil podprt. podprt odprt datum naslednja seja 25-26. januar. 25. Eh, januarja torej imamo sestanek v Bruslju in 26. januar tudi v Bruslju. Najlepše hvala za vaše potrpljenje in tudi hvala tolmačem, ki so ostali dlje. Exactly. Oziroma so končali točno. Thank you, madam.